colleagues, um, welcome to this. Uh... Dragi kolegice in kolegi, pozdravljam na tem prvem sestanku našega odbora, še posebej pozdravljam naše nove člane. Se bomo sprijeli dnevni red. Najprej pa bi gospa Infiltra nekaj povedala k poslovniku. Hvala lepa. Mislim, da govorim v imenu vseh nizozemskih kolegov, kot tudi kolegov iz drugih držav, če vas eh, pozovem, da na začetku tega sestanka se spomnimo žrtev letalske nesreče, letala, ki je bilo sestreljeno prejšnji eh, teden. Naslednjo priložnost bomo imeli šele septembra na plenarnem zasedanju. To se mi ne zdi prav. Rada pa bi tudi povedala za zapisnik da sem recimo neprijetno presenečena zaradi malka evropskih inštitucij, vključno z Evropskim parlamentom. Na spletni strani Evropskega parlamenta o tem novici ni ne duha, ne sluha. Mislim, da bi morali sklicati odprto sejo eh, predsednikov jutri, ne pa čakati na september, ampak gospod eh, Šolc vodi ta parlament, eh, mi pa lahko tukaj v Libe vsaj izkoristim to priložnost in se spomnimo žrtev. Hvala lepa. Sofi? Za nove člane naj eh, povem, da je to največja seja trenutno, ker plenarno zasedanje ni zdaj, zato bi bilo smiselno, če bi imeli minuto molka za žrtve letalske nesreče. drugačen. Hvala lepa. In hvala lepa, da si to sprožila, Sufi. Dragi kolegice in kolegi, ponovno pozdravljeni, dobrodošli na deponem sestanku odbora Libe. Gotovo ste vsi že utrujeni in komaj čakate, da greste na dopust. Ampak eh, imamo veliko dela danes in jutri. Naj začnem z eh, sporočili predsednika. Naj povem, da v začetku, ko sem se pridružil odboru, mi nišče ni nič povedal. Mogoče bo dolgočasno, ampak eh, rad bi vam razložil nekaj stvari. Na začetku vsakega sestanka imamo sporočila predsednika preden se lotimo samega dnevnega reda. Pred vami boste naši tak eh, svežen tako mapo, ko sem jaz dobil, tega nisem prebral, vendar je bi bilo to dobro, tako da vas prosim, da si to preberete, predvsem novi člani, pa tudi stari člani, ki prihajajo iz eh, drugih odborov tudi za njih bo to koristno. Smo v pomembnem odboru, ukvarjamo se številnimi eh, temami. Ta sežen bi pripravil na sekretarjat in zna biti zelo koristen. Kot rečeno, se ukvarjamo za celo vrsto zadev, poleg tega pa. se v tem odboru ukvarjamo z zadevami, ki zahtevajo drugačen pristop. Zdaj trenutno eh, pripravljamo neko zbirko, neko mapiranje, kar bo koristilo tudi drugom kolegom. To bo potekalo do jeseni in v to nalogo bo doključene različne posebnosti. Če se vas zanima, azil, policijske zadeve, varstvo podatkov, tihotapljanje mamil in tako naprej, to so eh, specialne teme, s katerim se bo ukvarjal ta odbor. To boste našli tudi na spletni strani odbora. Bomo kronološki eh, spisek vse zakonodaje na tem področju, to se pravi, kdaj je pripravljena sprejeta sam mnenje resolucije in tako naprej. Tako da s tem pokažem, kaj so ljudje naredili. Sicer se tega zavedamo, ampak nikoli še nismo imeli vsega na enem mestu, kar zna biti koristno, ko boste pripravljali svoje mnenje ali sodelovali pri pripravi zakonodajnega akta. E, to bo na voljo oktobra na spletu. za vas bo to tako imenovano vampiranje. To je še posebej pomembno za naš odbor, ki se ukvarja s tako široko paleto tem. Zdaj pa vas prosim, da si pogledate to mapo z informacijami. Poleg tega organiziramo sestanke za posamezne politike na zahtevo o varstvu podatkov, in drugih eh, zapletenih tem. To bomo ponujali od jeseni naprej skupaj z sekretarjatom, komisijo in drugimi političnimi strokovnjaki. Torej ciljanje sestanke, na katerih eh, lahko sodeluje manjša skupina eh, članov, preden se lotijo določenega dela, kajti določene zadeve so zelo zapletene na področju policije, varnosti, varstva podatkov so takšni sestanki lahko dokaj koristni. To je še tretji element, ki sem ga želel omeniti. Če se lotimo našega dnevnega reda, ob 10.30 bomo pri nas pozdravili dva ministra italijanskega predsedstva, še prej pa se bomo ukvarjali s splošnim proračunom Evropske unije eden naših novih eh, kolegov, Tomas Stehovski, po podal kratko poročilo o tem splošnem proračunu. Še prej pa bomo dali besedo komisiji, torej najprej komisija, potem pa kolega Stehovski, potem pa pridejo na vrsto kolegice in kolegi. Najprej torej komisija, Čomerang je vodja oddelka bo predstavil to temo. Hvala lepa, da ste dali besedo komisiji, gospod eh, predsednik. Najprej naj vam čestitam za imenovanje za predsednika odbora Libe v eh, generalnem direktoratu za notranje zadeve in pravosodje. Eh, smo veseli, da bomo lahko sodelovali z vami. Prav tako mm, čestitam gospodu Tomasu Zdehovskemu za imenovanje poročevalca za splošni proračun 2015. Želimo veliko uspeha pri tem pomembnem delu. V odboru prepoznavam nekaj znanih obrazov po evropskih volitvah. Tisti, ki ste pa novi, ste pa prisrčno pozdravljam kar zadeva splošni proračun 2015. Najprej naj podam nekaj splošnih informacij, najprej bi eh, zrisal način priprave tega predloga Evropske komisije. Novi večletni finančni okvir MFF, ki je bil sprijet 2014, eh, ponuja stabilno in trdno osnovo za vse proračune, ki se bodo sprijemali za leto 2020. Zato naj povdarim, da so prevzete obveznosti v predlogu komisije za osnotek proračuna 2015 za sklade in programe na področju politik, s katerimi se ukvarja ta odbor, da ustrezajo natančno številkam, ki so bile predvidene v večletnem finančnem okviru kar zadeva odobrene plačila, smo ta natančno preračunali. Tukaj imamo znesek, ki je potreben za sprožanje novih eh, programov, za prefinanciranjem in omogoče tudi zaključek obstoječih programov. Kar zadeva decentralizirane agencije, ki so izjemno pomembne na našem področju dela, saj predstavljajo eh, ključ organizacije, ki daje rezultate kadrovske zahteve in proračun zahteve temelijo na sporočilo Evropske komisije glede finančnih in humanih virov za decentralizacijo 2014-2020, ki je bil sprejet julija lanskega leta. Pri, pri pravi osnotka proračuna za 2015, pa je komisija vendarle upoštevala tudi rezultat eh, spravnega eh, postopka za proračun 2014. Naprimer, Europol je dobil dva, dve dodatne mesti v tem spravnem postopku, osklajevalnem postopku in ta ostala ti dve mesti ostajata v agenciji. V osnutku 2015 komisija nadaljuje politiko povezovanja presežkov iz leta 2014 v primerjavi z prispevki agencije 2015. Kar pomeni, da predlog zahteva samo, vsebuje samo nove, nova odobrena sredstva, ki omogočajo redno delo agencij. Kar zadeva okvirne sporozume z agencije, mora komisija kaznovati agencije, ki ne porabijo vse sredstev, ki so jim bila dodeljena v prejšnjem letu. Na osnovi tej oceni smo sprejeli naslednje sankcije. 2 odstotka zmanjšanja za ne dovoljšno izvajanje sredstev za več kot 5 odstotkov, to velja za jaso, in 2 odstotno zmanjšanje za um, porabo, ki je manjša za pet, kot 5 odstotkov za eniso. Naj podam še nekaj številk za leto 2015 v primerjavi z 2014. Mislim, da je rezultat pozitiven. 2015 osnotek proračuna za azil, migracije in integracijo. Novi sklad na področju notranjih zadev, vključno z zaključenim programom za vračanje beguncev, se je povečal za tri, več kot 3 odstotke pri prevzetih obveznosti in 140 odstotkov pri odobrenih plačilih. 2015 osnutek za notranjo varnost, vključno z, z, z izvajanjem mejnega sklada, se je povečal za več kot skoraj 3 odstotke pri obveznosti in pri plačilih za 25 odstotkov, 22 odstotkov. Vse to nam bo omogočilo, da izpolnimo vse pogodbene obveznosti, ki smo jih prevzeli. To je bila kritika, ki je parlament eh, upravičeno izrazil lansko leto eh, za leto 2013, da imamo premalo odobrenih plačil za plačilo obveznosti in računov, ki so povezani z našim delom. 140 odstotkov na eni strani, pa 22 odstotkov na drugem področju. Osnotek 2015 za področje pravosodja, vključno z izvedbo starih eh, programov na področju preprečevanja trgovanja z mili. Imamo petodstotno zvečanje pri, zvečanje pri obveznosti in 24-odstotno povečanje pri plačilih. Če si pogledamo vse naše agencije, Eh, skupno zahtevana sredstva prispevkov za šest decentraliziranih eh, agencij na področju notranjih zadev 2015 se povečuje za več kot 10 odstotkov v primerjavi z 2014. Ta, to veliko zvišanje prihaja iz dveh agencij Europol, kjer imamo povečen za 13 odstotkov in EU LISA, ki je odgovorna za SIS in VIS eh, za informacijska sistema. Tukaj imamo povečanje za 22 odstotkov. Skupni prispevki za tri decentralizirane agencije na področju pravosodja v letu 2015 predstavlja nekolikšno povečanje, nekaj več kot en odstotek v primerjavi z proračunom 2014. Upam, da vam bo ta splošni pregled eh, omogočil boljšo oceno komisijskega predloga in olajšal razpravo v tem odboru. Hvala lepa za pozornost very much and could I hand the floor? Najlepša hvala. Predajem besedo poročevalcu kolega Zdehovskemu. Spoštovani gospod eh, predsednik, dragi kolegice in kolegi, Naj se vam ponovno zahvalim za predlog ki je pripravila komisija. Pregledal sem predlog komisije. E, delo je temeljilo na dopisi, ki sem ga dobil marca tega leta, naslovljeno na e, odboru od Evropske komisije. V teh dopisih smo imeli naše kritike, predloga komisije, če bomo povečali e, na sredstva za EU, Europol ali EU, Lizo in Frontex agencije, ki se ukvarjajo tudi z vizumi, bi to moralo ustrezati eh, razvoju na tem področju, krati pa bi se morali sredotočiti na notranjo varnost. Eh, zato menim, da je pri tem zelo pomembno ukrepati. Evropska komisija je poskušala povečati proračun za delo teh agencij kar bo, eh, po mojem mnenju, izboljšalo varnost za naše državljane. Hkrati pa naj povem, da imamo tudi področja, pri katerih imamo nekaj pripomp, nekaj rokov. 27. augusta imamo rok za vložitev predlogov sprememb eh, k mnenju, ki bo pripravljeno 1.2. septembra. Bomo imeli sestanek poročevalcev v Senci in 3. septembra bomo glasovali v tem odboru. To bi bilo zaenkrat vse z moje strani. Hvala lepa. Mislim, da je rok 27. Eh, august for that. That's your first, um, it's your maiden speech. Eh, hvala lepa za ta eh, vaš deviški govor, tako rekoč v našem odboru. Zdaj predajem besedo novim članom. Najprej gospod Jezek. Well, thank you, Mr. Yeah, Mr. Chairman. I, I wanted to speak. Gospod predsedujoči, sem poročevalec eh, v senci za Alde. Lahko spregovorim zdaj? Gospod eh, predsednik, drage kolegice in kolegi, Alde lahko podpre predstavljen eh, osnutek mnenja in se zahvaljujemo poročevalcu za uravnotežen predlog. Danes je zelo pomembno, da ustrezno oblikujemo proračune in zagotovimo ustrezno financiranje agencij, da ti lahko izvedejo no, nove naloge, ki so jim bile dodeljene. Zato smo malce veseli, da so se povečala sredstva za Frontex. Natančno bomo spremljali očinkovito rabo sredstev v tej agenciji. Strinjamo se s poročevalcem, da je treba ukrepiti kadrovsko zasedbo, zato da bi očinkovito izvajali svoje naloge. Prav tako povdarjamo, da je ključnega pomena zagotoviti ustrezna sredstva za eh, druge organe, ki delujejo v, meditna, v skupini za sredozemlje. Želimo si tudi več sredstev na tem področju. Ne želimo povečanja v splošnem proračunu in zato predlagamo, da zmanjšamo proračun pri drugih proračunskih postavkah. Naprimer, v dopisu na koncu prejšnjega mandata je Liv zaprosil za ustrežno temeljitev povečanja proračuna za EU LISA. Informacijski sistemi ne pomenijo nujno velikega povečanja potrebnih sredstev, zato prosimo komisijo, da razloži, zakaj je nujno takšno veliko povečanje v sredstvih za EU-lizo. Tukaj bi morali biti odgled v Evropsko sodišče, je v aprilu v svojem mnenju razveljavilo eh, uredbo varstva podatkov. Mislimo, da učinki še niso bili ustrezno analizirani. Lahko torej komisija pojasni ali nekatere pobude ali programi, ki se financirajo v tem okviru, lahko trpijo zaradi tega. Ali bo pred ustrezno analizo komisija zastavila kakršne koli aktivnosti na področju hrambe podatkov. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Naslednji je gospod Jezdemera. Muchas gracias, señor presidente. Podría hacer. Lepa, gospod eh, predsedujoči, imam kratko pripombo. Kar zadeva povečanje proračunskih postavk za posamezne agencije, tukaj moram kar nekaj stvari pokritizirati. Gre za to, da bi porabili več sredstev, gre za to, da bolje porabimo sredstva, ki so na voljo. pomeni, da ustrezno izvajamo proračun in porabimo sredstva tako, da se sredstva ne vračajo. Vidimo, kakšen je razvoj pri Europolu. V letu 2014 smo imeli 88 milijonov in nekaj več. V naslednjem letu 2015 22 eh, milijonov več. Po mojih podatkih je 12 odstotkov več, komisija je dejala 13 odstotkov več to povečanje proračunskih sredstev za Europol se nanaša na, dva, na dve področji. Najprej na informacijske sisteme in na C3. In boj proti kibernetskemu kriminalu. Ampak kaj to pomeni za a, kadrovsko zasedbo? Dobili smo program za 2014-2020, v katerem je bil cilj zmanjšanje števila zaposlenih eh, v naslednjih petih letih za pet odstotkov v 32 agencijah in zato je bil predlagan proračun. 10 za Europol, 4 eh, za časna mesta za, za C3, eh, skupno zmanjšanje za 6 delovnih mest in s tem Europol ne more operirati oziroma upraviti svojih nalog. Kar pomeni, da je to določeno nasprotje. Kaj zahteva Europol? Europol ne zahteva več eh, denarja. Seveda jih je veseli eh, višji proračun, ampak kar zahtevajo je povečanje števila zaposlenih za 29 začasnih delovnih mest. Europol 9, zahteva 9 za EC3 in 10 za EC3. 3 milijone iz proračuna za te kadrovske zahteve. Eh, Tomas je tudi podal predlog, ki ga podpiram. Kjer imam predlog spremembe, ki ga doslej nisem mogel podati in sicer da dolgoročne in kratkoro, da obosevam dolgoročne in kratkoročne posledice teh eh, proračunov. Eh, komisiji pa naj povem, da imamo veliko nasprotje v izvršnem odboru. Govorite o združitvi agencij. Takšen predlog je bil, ga pa je Evropski parlament zavrnil, na srečo zavrnil. Komisija je dejala, da bi prihranili 17 milijonov za zdražitvijo agencij, zdaj pa zahtevajo 12 milijonov več. Zato moram komisiji povedati, da bo Evropski parlament še naprej skrbno spremljal ne samo proračunskega dela, ampak dejansko izvajanje proračunov ter delovanje agencij, ki temeljijo na tem eh, proračunu. Hvala za poročilo in naši predlogi sprem bodo prišli v nadaljevanju. Gospod Nidelmüller. Hvala lepa, dragi kolegice in kolegi. Najprej naj čestitam kolega Stehovskemu za odlično delo, ki ga je opravil doslej v tako kratkem času. Na splošno lahko povem, da sem zadovoljen z mnenjem, ki je rezultata dobre analize predloga komisije za proračun 2015. Imam nekaj kratkih konkretnih komentarjev. Kar zadeva tretje odstave, ki se osredotoča na nezadostna proračunska sredstva eh, urada za podporo azilo. Tukaj mislim, da glede na dogajanje v zadnjem času, da bi morali to bolj ostro formulirali. Ta, proračun, ta program bo treba izvajati v naslednjih letih, to pomeni dodatno obremenitev urada ne moremo zmanjšati poračuna za agencijo, katere naloge se bodo eh, namnožile v naslednjih letih, tako da bom pripravil predlog spremembe za ta odstavek. Naj pa omenim eh, tudi, da NSND meni, da je v predlogu Evropske komisije v naslovu 18 za notranje zadeve veliko več eh, osredotočanja na vračanje beguncev kot na integracijo beguncev. Tukaj bi morali ohraniti ustrezno ravnotežje med eh, vračanjem in integracijo. Tudi glede tega bom pripravil predlog, kar zadeva 5. in 6. odstavek. Mislim, da bi moral od, da odbor Libe ne bi smel pozdravljati povečane sredstev na področjih, eh, na katerih še nismo zaključili za pogajanje. Uredba v Europolu še ni bila sprejeta, nadaljno povečanje proračuna Evropola torej ni upravičeno. Poleg tega bi morali biti bolj pozorni, ko govorimo o podporo sistemov vstopa in stopa, pametnih menjih sistemov. Ta program je zelo kontroverzen. V mojem predlogu spremem bom eh, predlagal bolj previdno formulacijo. Če eh, zaključim, zahvaljujem se poročevalcu in se že veselim sestankov poročevalcev v Senci. Ne na zadnje pa naj vas prosim za podporo eh, projekta, pilotnega projekta za izboljšanje sinergij med eh, resursi Evropske strategije za Rome in regionalno politiko, zato da bi izboljšali izobraževanje. Romov za izmenjavo najboljših praks, eh, zmanjšanje segregacije v posebnih razredih. Rome bo treba bolje vključiti v izobraževanje programe Evropske unije, če eh, so države iskrene, ko pravijo, da želijo povečati delovna mesta za vse, potem je treba storiti tudi to. Hvala lepa. In zadnja je gospa Veržija. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se poročevalcu. Eh, bom kratka, kajti zaenkrat eh, še nisem seznanjena z dovolj podrobnostmi. No, vendar imam slab vtis, bi rekla, kar zadeva uravnoteženost tega proračuna med vprašanji varnosti in vprašanji pravosodja, človekovih pravic in državljanskih pravic. In e, najbolj podprti so proračuni, ki so namenjeni vprašanjem, e, eh, ki jih opredeljujemo kot vprašanje varnosti Eh, ni pa ravnotežja med eh, eh, tem področjem in človekovimi pravicami, državljanskimi pravicami. To je primer Frontexa, potem tisto, kar se nanaša na priseljevanja in migracije. Še vedno nisem zadovoljna z načinom, kako se to uravnotežuje tudi v okviru novega programa in novega proračunskega načrta preveč je zadev, ki je prepuščenih eh, državam članicam. In na strani članic je potrebno še veliko opraviti, če se želimo izogniti eh, dramatičnemu razvoju dogodkov za sredozemlje oziroma na področju eh, sredozemlja in veselim se že sestanka poročevalcev v senci. Okay. Hvala lepa, da vas veselijo že sestanki eh, počalcev v senci, to je lepo slišati. Želi komisija kaj odgovoriti? Izvolite. Chairman, I'll try and be, be brief. Poskušal bomo biti kratki, gospod eh, predsednik, ampak eh, kar nekaj zelo zanimivih zadev ste povedali v svojih prispevkih. Vse to smo si zapisali kar zadeva Frontex jazu, dve zadevi. Kot prvo so zneski, ki so predvideni v osnotku proračuna za 2015, zneski, ki so jih zahtevali agencije same. Popolnosti smo sprejeli njihove predloge. Seveda pa je zelo pomembno tudi povedati, da proračun je nekaj, kar bi bilo nespremljivo. To je prožni instrument, kar tudi mora biti, kar tudi veste so in se vse čas ukvarjate z spremembami proračuna. Če se okoliščine spremenijo in okoliščine se na našem področju dela spremenjajo, imamo vedno možnost eh, spremeniti proračun, sploh povezavi za sredozemlje, kjer Frontex in EASO zelo aktivno delujeta. Druga stvar, gospod Hüt, generalni direktor bo prišel v ta odbor danes popovdne eh, glede projektne skupine za sredo zemlje in to bo tudi priložnost za razpravo z njim o teh eh, točkah. Mm, nekaj, kar smo slišali in zelo cenimo, je zamisel, da ni treba nujno povečati proračunskih sredstev, ampak izboljšati porabo sredstev, to lahko samo podpremo. In to velja za vsa področja kjer moramo poskušati narediti več z enako količino sredstva ali pa še manj sredstvi. Ker zadeva kadrovske vprašanja pri agencijah, je to posebna točka, s katero se ukvarjajo eh, poslanci in tega se seveda zavedamo. Vendar pa smo se zavezali, da bomo zmanjšali zaposlene v agencijah, kot velja tudi za svet, komisije in ostale inštitucije za pet odstotkov. To je nekaj, kar moramo doseči. Ampak znotraj agencij imamo maj, majh, ne, majhni manevrski prostor glede tega. In še nekaj, kar je povezano glede EU-lise in eh, bistvenega povečanja proračunskih sredstev za to agencijo. Tu gre predvsem eh, za nadgradnjo vizumskega informacijskega sistema, ki bo potekala v letu 2015. In vsi, ki se ukvarjate z informacijskimi zadevami, veste, da takšne velike nadgradnje zahtevajo tudi ustrezna vlaganja. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj povem samo, da je predviden rok za vložitev predlogov sprememb, spremen 27. august, opoldne predloge lahko vložite samo v angliščini, žal, ne zato, ker sem jaz angliško govoreč, ampak žal je tako, če. Uh, nimate pripomb, če ste novi, lahko sicer imate pripombo in ogovarjate temo. Ampak naj povem tudi, da imamo s seboj tudi gospoda Depreja, ki je bil bivši predsednik tega odbora in tudi iz odbora za proračun. In če se vam zdi ta tema zelo suhoparna, gre za, proračun, gre za temo, ki je zelo pomembna, imamo celo vrsto eh, agencij, ki jih krvavo potrebujemo in so seveda v interesu sploh eh, za tiste nove člane. Naj to povem in hvala, ker ste podali svoje prispevke. Torej, treba se s temi stvarmi ukvarjati. Naj povem, da ko sem prevzel predsedstvo tega odbora, eh, Fernando Lopes Aguilar ni bil prisoten, ki je prejšnji predsednik, zdaj je tukaj in zato bi se mu prisrčno zahvalil za vodenje tega odbora v prejšnjem mandatnem obdobju. Imamo dva bivša predsednika tega odbora. Hvala lepa, Juan Fernando. No, ne vem, če vsi veste, zakaj gre. Skratka, med nami sta dva nekdanja predsednika odbora Libe, ki nista bila prisotna, ko sem sam nastopil ta položaj. In pa še ena najava. Imamo tehnično težavo z danščino. Če imamo torej kakega danskega člana ali članico, naj vam povem, da lahko govorite dansko, ne morete pa danščine poslušati. Očitno imamo vsaj nekoga, ki govori dansko. E, opozarjam nove poslance in poslanke, da e, moram posredovati tudi take informacije, kajti seveda je zelo pomembno, da imate vsi na voljo tolmačenje v svoje jezike. No, kot vidite, nam je ostalo nekaj časa. Gospa Vržja, želite besedo? Se to nanaša še na to točko v zvezi s predlogi sprememb, gospod predsednik? Si želim. Če sem prav razumela, moramo vložiti dopolnila samo v angliščini do 27. Eh, Augusta to pomeni za, uh, več kot uh, mesec dni zamude. Res je sicer, da smo v časi počitnic, vendar, uh, naprimer, ker smo v preteklosti imeli kratke roke, smo se skušali vedno izogniti uh, temu, da je nemogoče, da lahko delamo v svojem maternem jeziku. Torej, tu gre za rok, uh, ki se nanaša uh, na uh, predlog predloge sprememb v posameznih jezikih in roke, ki se nanašajo na uložitev sprememb v angleščini. Ne bi bilo dobro, da prevzamemo slabe razvade, eh, potrebno je spoštovati tudi eh, jezično pluralnost. Um, I mean, we have, we have the flexibility to go for ja, lahko se odločimo tudi za 13. če je težava v tem. Uh, Torej, če tako želite, lahko to upoštevamo, oziroma lahko sprememo tak datum. Mislim, da je vaš, vaša pripomba na mestu. Torej, 13. august opovdne. Nikdar ne damo roka zvečer, vedno je opovdne. Torej, 13. august opovdne, to je rok. Glasovanje bo potekalo 3. septembra. Morda opažate, da kar naprej govorim. Uh, To je zato, ker nam ostaja čas in to je seveda zelo dobro. To pomeni, da ne zamujamo in mislim, da si zato zaslužimo malo aplauza. Ste želeli spregovoriti še v zvezi s to točko? No, naj zaključim. O pol enajstih bodo eh, prišli predstavniki italijanskega predsedstva, ki pa jih še ni. Ana, postopkovna zadeva, si želela kaj dodati? Ali kar tako nasplošno? Tack så mycket Claude. Eh, vi började ju mötet med Najlepša hvala, Claude. Ja, današnji sestanek smo res začeli z nesrečnimi dogodki, ampak eh, vendarle naj vas opomnim, da je minilo tri leta, odkar je bilo 69 mladih norvežanov pobitih na otoku Utoja, več ljudi pa je umrlo tudi v samem središču Osla in eh, prav bi bilo, da se spomnimo tudi teh dogodkov. Šlo je za poskus izkoreninjenja mladih, ki verjamejo v socialdemokratsko prihodnost družbe in zato je prav, da se spomnimo teh dogodkov in želela sem vas samo opomniti, da mineva tri leta od teh dogodkov. Dobro. Hvala za to pripombo. Mislim, da si lahko zamemo kratek odmor. Čakamo predstavnike italijanskega predsedstva. Ne pojdite predaleč. Nadaljevali bomo takoj, ko se nam pridružijo. When are they, are they on the way?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 Colleagues, we're going to begin the meeting. Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo s našo sejo. Samo nekaj logističnih pripomp, preden nadaljujemo z gosti iz italijanskega predsedstva, kar zadeva prejšnjo razpravo o proračunu. Rok bo ostal 27. augusta. Odločili smo se torej za 27. august in kot predsedujoče vam moram seveda to sporočiti. E, mislim, da ni potrebno dodajati dodatnih razlag, samo toliko, da veste. Zdaj pa naj povem, da mi je v veliko veselje, da lahko med nami pozdravim dva predstavnika italijanskega predsedstva, ministra Alfana in ministra Orlanda. Sam sem imel možnost zastopati parlament na neformalnem zasedanju ministrov za PNZ. In preden najavimo oba govornika, naj povem, da je bil dogodek odlično organiziran. Mislim, da smo se zelo strogo osredotočili na prednostne naloge, na eh, namensko delovno skupino za sredozemlje, na strateške smernice, na varstvo podatkov. Eh, skratka, prednostne naloge so pravzaprav bile identične prednostnim nalogam našega odbora. Tako da moram reči, da se je razprava sredotočala na tiste dosjeje, ki so pomembni za nas, ponovna naselitev Sirija. Veliko je bila govora o izidu evropskih volitev, o političnih razmerah, o tem, kako bo to vplivalo na razvoj dogodkov. Skratka, dogodek je bil zelo dobro organiziran in zato se vam zahvaljujem. Bomo pa tudi sicer slišali nekaj več o tem. Uh, Imeli pa boste tudi priložnost zastaviti vprašanja obema ministroma. Torej, naj najprej predam besedo gospodu Alfanu. Na voljo bo imel 10 minut, potem pa bo sledil še ministr za pravosodje gospod Orlando še za 10 minut. In eh, Sledila bodo potem vprašanja. Najprej v prvem krogu bodo imeli možnost vprašanja zastaviti koordinatorji. In če se bodo koordinatorji držali časa za govor, potem bomo imeli še dovolj časa za drug krok za vse ostale poslance in poslanke. Začnimo torej s predstavitvijo najprej gospoda Alfana. Deset minut imate na voljo. Če se boste držali časa, boste imeli potem možnost odgovarjati tudi na vprašanja, ki bodo nedvomno številne. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem hvaležen predsedniku Moraešu, da nam je dal priložnost, da smo tukaj danes. Najlepša hvala tudi za vaše sodelovanje na našem neformalnem zasedanju v Milano. Za me in za kolega je veliko čas, da sva danes lahko tu pred vami. In Eh, v tej dvorani, ki se imenuje po velikem italijanskem državniku, ki je pomembno prispeval k združevanju Evrope. Skratka, gre za velikega človeka in danes 60 let eh, in čez nekaj dni bomo pravzaprav praznovali 60-letnico njegove smrti. Smo v prvi fazi italijanskega predsedstva in zavedamo se, da smo v občutljivem prehodnem obdobju. Ravno kar je bil pravzaprav eh, oblikovan nov parlament, prišlo bo do sprememb v komisiji, ki eh, še niso vse jasne in zato je pomembno, da preden začnem s predstavitvijo, izpostavim dve točke. Najprej naj povem, da smo prepričani, da so evropske pravice ključne, če želimo končati postopek združevanja, zaključiti postopek združevanja in vse, s čimer se ukvarja vaš odbor, bo ključno za prihodnost Evropske unije. Pravice, svoboščine, varnost, vse to je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Tako da je pravzaprav tudi v rokah vašega odbora dejansko prihodnost Evropske unije. Lahko vam povem, da smo pripravljeni na čim bolj odprto sodelovanje z Evropskim parlamentom, kajti v postopku soodločanja parlament igra ključno vlogo. In tu ne gre samo za vprašanje, ki so formalno predmet soodločanja, ampak je tu od spredju tudi politična vloga Evropskega parlamenta v tem občutljivem času. Uh, Cilj italijanskega predsedstva, kar zadeva področje notranjih zadev, bo, da bi čim tesneje sodelovali in se čim tesneje povezali z Evropskim parlamentom, da bi zagotovili kontinuiteto pri tistih pobudah, ki smo se jih že lotili in da bi zagotovili čim tesnejše medinstitucionalno sodelovanje ter zagotovili, da bomo skupaj oblikovali nove smernice, nadgradili, kar je že bilo narejenega in eh, zabeležili čim več napredka, ki bi ga bomo lahko predali v roke naslednjemu predsedstvu. So pa seveda to vprašanje, s katerimi se mora ukvarjati celotna Evropska unija. Upoštevati moramo, kje smo zgodovinsko gledano, Seveda pa moramo najti tudi nove rešitve. Predlagali bomo evropske pobude, evropske ideje in neformalno zasedanje sveta je bilo deloma posvečeno ravno temu vprašanju. Torej tudi o tem smo govorili v Melano. Govorili smo o skupini za sredozemlje in v tem okviru smo zahtevali takošnje ukrepanje, ki bo prineslo tudi takošne rezultate. Ne bomo se torej v tolikšni meri osredotočili na srednje in dolgoročne eh, rešitve, čeprav se bomo vsekakor ukvarjali tudi z vzroki za težave. Skratka, namenska skupina za sredozemlje je izšla iz oktobrskega zasedanja sveta po tragediji na Lampeduzi, kjer je umrlo preko 300 priseljencev. To je bil povod za spostavitev te delovne skupine in predsedstvo. bo prednostno obravnavalo ravno pojav trgovanja z ljudmi, ki ponižuje eh, posameznike, ponižuje ljudi in eh, to bomo pospremili tudi z ukrepi za žrtve trgovanja in za mladoletnike brez spremstva. Govorili bomo tudi o identifikaciji žrtev o novih postopkih in prepričani smo, da bi morala tu svet in parlament tesno sodelovati, zato da se soočimo z izzivi in zagotovimo rešitve, ki bodo eh, varovale tako migrante kot evropske meje. Kar zadeva meje, pa se mi zdi pomembno naslednje. Namreč v zgodovini ni nikdar bilo podobne konfederacije držav, ki bi odpravila notranje meje, vendar pa s tem, ko smo odpravili notranje meje, smo si zadali tudi, da bomo državljanom zagotovili varnost zunanjih meja in tu namerava predsedstvo nadgraditi prizadevanja z vrsto ukrepov, ki jih obravnava kot prednostne. Sprejeli bomo konkretne ukrepe za to, da bi uresničili program posebne delovne skupine za sredozemlje. Temu bo namenili tudi dodatna sredstva in prizadevanja, enako velja za Frontex. Na ta način bo lahko agencija igrala pomembno vlogo v sredozemlju. Nadgradili pa bomo tudi določene dejavnosti v okviru Mare Nostrum in v evropskem okviru. Ko govorimo o zunanjih mejah, ne govorimo samo o sredozemlju. Zavedamo se seveda tudi, kako pomembna je vzhodna meja Evropske unije. In zavezani smo temu, da bomo uporabili vse instrumente, ki so nam na voljo v Eurosuru, da bi podprli vse rešitve za države članice, ki varujejo morsko mejo. Hkrati pa bomo spodbujali tudi razvoj doslednega okvira za zakonito preseljevanje in za potnike v dobri veri. To je pomembno in strateško gledano eh, gre za ključno vprašanje. O tem je bilo govora tudi na neformalnem zasedanju v Milanu in potrebujemo tesnejše sodelovanje med področjem notranjih zadev in med področjem zonanje politike Evropske unije. Eh, razmišljamo o tem, da bi organizirali tudi skupno srečanje ministrov za PNZ in zunanjih ministrov. To bo ključno v okviru svežna za registrirane potnike, svežna pametnih meja, azila in uh, tudi v okviru vseh prizadevanj za olajšanje dostopa Evropske unije državljanom tretjim držav, eh, ki so raziskovalci, študenti in podobno. Še en cilj je, da bi dokončali oziroma dopolnili Evropski skupni azilni sistem in to je splošni okvir za vsa ta področja, vsa ta vprašanja, ki so del naše celostne strategije na področju varnosti. No, mislim, da ni potrebno se spuščati v podrobnosti, kaj ti ne dvomim, da vsi veste, da je varnost pomemben element pravic in svoboščin. Zagotavljanje varnosti evropskim državljanom je dožnost evropskih vrat in ravno zato je ključno, da pre, ponovno preučimo notranje strategije Evropske unije in predsedstvo je zavezano temu postopku. To je ključnega pomena za zagotavljanje varstva temeljnih pravic. Istočasno pa se moramo seveda ukvarjati tudi zunanjo varnostjo, kar vključuje odnose s tretjimi državami. Veliko dela je pred nami, kajti čas za revizijo strategij bo omejen in želeli bi na tem področju postopek zaključiti sklepi sveta o notranji varnosti in upamo, da nam bo to uspelo pred koncem leta. Tudi policijsko sodelovanje je ključnega pomena za doseganje napredka na tem področju. Kar zadeva prednostne naloge, je eh, pomembno vprašanje tudi sive ekonomije in boj proti organiziranemu kriminalu in združbam, ki se pojavljajo na tem področju. Nadgradili bomo boj proti korupciji in tudi boj proti terorizmu, kar je seveda del širše strategije boja proti terorizmu na območju celotne Evropske unije. Veliko pozornosti pa bomo namenjali tudi evropskim državljanom, ki se bojujejo v tujini. Skratka, vse to so področja, kjer želimo nadgraditi prizadevanja, imamo zelo eh, dobro zakonodajo, ki pa jo želimo dopolniti tudi na področju boja proti zločinom iz sovraštva in ksenofobiji. No, eh, zaključil bom počasi predsedujoči ko smo pripravljali neformalno zasedanje v Milano, smo želeli ukvarjati se tudi z vprašanjem civilne zaščite, kajti imamo posebno eh, skupino, ki se ukvarja s preprečevanjem katastrof, eh, ukvarja se s tem, da preučuje kako se države lotevajo tega vprašanja in ponavadi je to v pristojnosti različnih služb, različnih ministrstv. Najlepša hvala za vašo pozornost, z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanja in če boste kadarkoli želeli se pogovoriti z nami, smo pripravljeni se vedno vrniti v vaš odbor. E, vest, verjetno veste, da imamo veliko dela, ampak vendarle si želimo plodnega odnosa z Evropsko unijo oziroma z Evropskim parlamentom, kar eh, nam bo omogočilo, da se skupaj podamo na pot proti varnejši Evropi. Najlepša hvala, hvala, da ste se držali časa. Vem, da ste želeli veliko povedati, ampak mislim, da ste zelo dobro zaokrožili svojo predstavitev. Zdaj pa kar dajem besedo gospodu Orlandu, ki se bo osredotočil na pravosodni vidik. Najlepša hvala, gospod Moraješ hvala tudi za vaš prispevek na neformalnem zasedanju v Milano in hvala za povabilo na današnjo sejo. Lep pozdrav eh, seveda tudi vsem članom in članicam vašega odbora. Za začetek naj povem, da upam, da od, vaš odbor, ki je bil pravzaprav formalno ustanovljen še pred nek, šele pred nekaj dnevi, bo deloval čim bolje, kajti ukvarja se z vprašanji, ki so ključnega pomena za Evropo. Potreb, morali boste sodelovati pri reviziji evropskih politik, ki so ključne za pričakovanje naših državljanov tudi italijansko predsedstvo je pravzaprav začelo delovati šele pred nedavnim in eh, lahko vam zagotovim, kot je to storil moj kolega, da sem tudi sam zavezan tesnemu sodelovanju med svetom in parlamentom, eh, kar zadeva področja, ki so v moji pristojnosti. upam, da bomo torej res eh, čim tesneje povezani v prihodnjih šestih mesecih, tako formalno kot neformalno. Želimo seveda okrepiti evropsko območje pravice, kar zadeva temeljne pravice eh, in eh, seveda vse to ob upoštevanju različnih pravnih sistemov različnih držav. To je tisto, na kar se bomo sredotočali želimo narediti korak naprej, kar zadeva kazansko in civilno sodelovanje, kar zadeva razvoj e-pravosodja in kar je ključno informacije o pravnih postopkih. In eh, v zvezi s tem smo izvedli tudi izmenjavo mnen na nedavnem neformalnem zasedanju. Gre za ključno področje, eh, predvsem kar zadeva eh, vzajemno priznavanje pravnih odločitev in postopkov, kajti to je predpogoj za napredek na tem področju in italijansko predsedstvo bo pripravilo oziroma se bo oprlo na smernice za Evropsko območje pravosodja. In tudi zasedanje v Milano smo izkoristili za to, da bi, smo spodbudili svet naj začne z izvajanjem teh smernic tako eh, na zakonodajnem kot operativnem področju. V tem kontekstu razpravljamo tudi s komisijo in naš načrt je, da bi se tu osredotočili na tri področja. Postopkovna jamstva in varovalke, kajti po Lizbonski pogodbi moramo okrepiti pravice obtoženih in žrtev in zagotoviti instrumente, ki so bolje prilagojeni potrebam posameznikov kot tiste, ki jih poznamo doslej. Zagotoviti je potrebno vzajemno priznavanje sodb in to želimo tudi razširiti. Tako da bomo tu začeli z zasegom premoženja pridobljenega s kriminalnimi dejavnostmi. Poleg tega pa želimo tu doseči napredek tudi na poti proti bolj dodelanim pravnim instrumentom. Tudi sam se zavedam, da so področja, ki se jih lotevamo, zelo povezana. Vzajemno priznavanje, varstvo pravic. Vse to pa je povezano tudi z napredkom pri usposabljanju, kar, ki seveda je predpogoj za večjo mero zaupanja, vzajemnega zaupanja v pravosodne sisteme. Pomembno je, da imamo pravila, moramo pa si seveda tudi zaupati. Zaupati moramo v delovanje pravnih sistemov in tistih, ki v njih. Eh, delujejo, ne glede na to, za katero državo članico gre. Države članice so seveda povezane med seboj, enako pa mora biti povezani tudi njihovi pravni sistemi. To je ključnega pomena, če želimo, da bomo pravila ustrezno uporabljali in spoštovali. V prihodnjih tednih bo organiziranih več srečanj s komisarjem Retasom, ki nam bo pomagal uh, pri pripravi prihodnjih pobud. Zdaj pa naj izpostavim še glavne cilje programa našega predsedstva, eh, zlasti tiste, ki so v eh, pristojnosti vašega odbora, bomo pa seveda odgovarjali tudi na vaše vprašanje. Želimo si zagotoviti boljšo uporabo instrumentov pravosodnega sodelovanja. Kot je že bilo omenjeno, želimo tesnejše povezave med eh, PNZ in eh, gospodarsko politiko, zonanjo politiko. Želimo zmanjšati tveganje za vstop organiziranega kriminala v našo gospodarstvo. Želimo nadaljevati s Eh, razpravami o kazenskem sodelovanju in eh, doseči napredek proti skupnim ciljem, boj proti nezakoniti trgovini z ljudmi, eh, boj proti terorizmu, zagotavljanje temeljnih pravic in svoboščin, vključno z varstvom podatkom. Skratka, vse to je seveda tesno povezano tudi s tem, kar je omenjal kolega Alfano. Poleg tega pa je pomembno, da pripravimo nov zakonodajni okvir za varstvo podatkov. Ravno tako pa si želimo zagotoviti skladnost med splošnimi sistemi, ki na tem področju obstajajo. Naš načrt je, da bi dosegli korak naprej pri obdelavi osebnih podatkov tako na splošno kot eh, na podlagi direktiv o kazenskih in drugih pravnih postopkih. Na ta način želimo zagotoviti usklajen pristop, ki nam bo omogočil najvišjo mero zaščite in varstva, hkrati pa bomo vendarle zagotovili, da so naše sodbe in pravne odločitve učinkovite. Veliko pozornosti bomo namenjali tudi zakonodaji o izmenjavi podatkov s tretjimi državami, osredotočili se bomo na kakovostno izvajanje in se ukvarjali tudi s sistemom za varovanje pravic državljanov na tem in drugih področjih. Vemo, da Evropski parlament namenja veliko pozornosti tem temam in da je sprejem zakonodaje v prvi obravnavi ključnega pomena, kajti mislim, da na tem področju obstaja politično soglasje, ki ga lahko izkoristimo. Srečali smo se že s poročevalcem gospodom Albrechtom, ki je tudi podpredsednik tega odbora in ugotovili smo, da se strinjamo glede zahtev za zasebnost, ki je temeljna pravica in da je potrebno zagotoviti ustrezno mero varnosti pri obdelavi podatkov ter istočasno seveda omogočiti tudi svobodo informacij. Seveda je potrebno pri pripravi zakonodaje upoštevati tudi sodbe oziroma sodno prakso Evropskega sodišča na tem kompleksnem področju, kajti vse te sodbe so oziroma predstavljajo okvir za naše nadaljne dejavnosti. Kar zadeva kazensko področje, tu bomo pozorni predvsem na pogajanja o uradu Evropskega tožilca ki predstavlja novost na tem področju in upamo, da bomo na, na, pri tem dosejaju dosegli čim več napredka. Želimo zagotoviti, da bomo imeli učinkoviti instrument za preprečevanje, zaznavanje in razkrivanje eh, kaznjivih dejanj, ki spodkopavajo Evropo. In to terja jasno razmejitev odgovornosti eh, z nacionalnimi sodniki, jasen okvir, eh, jasen sistem delovanja, kajti le na ta način bomo okrepili zaščito tistih, ki so predmet preiskav. V Milano se nam je zdelo koristno, da razmišljamo o e, jurisdikciji, da razmišljamo o poteku postopkov in mislim, da je ta razprava dala nekaj konkretnih rezultatov, ki nam bodo olajšali nadaljne razprave. E, Želimo seveda zmanjšati razlike med državami članicami, terja pa to tudi določeno mero doslednosti med vsemi eh, zakonodajnimi pobudami na tem področju. In kar zadeva urad tožilstva, bi Eh, želeli čim prej eh, sprožiti tudi pogajanja o varstvu finančnih interesov, želimo eh, nadaljevati z delom na področju Eurojusta in se to povezati tudi z uradom Evropskega tožilca. Tožilstva. Naj jasno povem, da varstvo finančnih interesov in reforma področja jurisdikcije, delovanje tožilstva, Evropskega tožilstva, vse to so vprašanja, ki so tesno povezana. Kajti, če bomo imeli Evropsko tožilstvo, ki bo preiskovalo evropske goljufile, bomo dosegli tisto, kar od nas pričakujejo državljani in zagotoviti moramo, da bo to dejansko prineslo neko dodano vrednost za evropske interese in da bomo na ta način zagotovili, da bodo evropske sredstva čim bolj učinkovito porabljena brez podvajanja kar zadeva jamstva za osumljence oziroma obtožence v postopkih. O tem bomo razpravljali z Evropskim parlamentom, podobno velja tudi za postopkovne varovalke za mladoletnike. Ukvarjali pa se bomo tudi z vprašanjem pravne pomoči. Takoj, ko bomo seveda pripravili konkretne predloge, jih bomo posredovali tudi Evropskemu parlamentu. Boj proti resnim kaznjivim dejanjem, čezmeni kriminal, trgovine z ljudmi, vse to terja stalen dialog med evropskimi institucijami ter seveda tudi s civilno družbo, ki nam lahko veliko pomaga v razpravah o teh vprašanjih. Zavedamo se, eh, kakšen je domet teh vprašanj. Seveda moramo kazniv, eh, storilcem kaznjivih dejanj eh, onemogočiti porabo kapitala oziroma sredstev, ki jih pridobijo s kaznjivimi dejavnostmi in zato razmišljamo o tem, kako bi lahko zagotovili vzajemno priznavanje zasega protipravno pridobljenega premoženja, kadar je na nacionalni ravni podana eh, tovrstna sodba. Uh, in v zvezi s tem bo zasedala skupine na visoki ravni 23. septembra in upamo, da bo to dala pomemben zagon tej razpravi. Vzpostavitev urada Evropskega tožilstva je del strategije, ki vodi v bolj dodelane instrumente, ki nam bodo na voljo na področju pravosodja. To pa pomeni seveda, da potrebujemo tesno sodelovanje med sodniki in tožilci in to terja, da se posvetimo tudi sistemu usposabljanja za vse, ki delujejo v tem sistemu. Poleg tega pa je pomembno tudi vse, kar se dogaja, kar zadeva sodelovanje z ZDA in baltskimi državami. Podobno velja tudi za sodelovanje z Rusko federacijo. Za zaključek naj povem, da se predsedstvo zaveda, da so pred nami veliki izzivi ki jih bomo morali premustiti, če želimo doseči dejansko območje svobode in pravice, v katerem bodo državljani lahko izvajali svoje pravice, kjer se bomo lahko borili proti organiziranemu kriminalu, korupciji eh, in goljufijam. Veselimo se tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, kar nam bo omogočilo napredek eh, pri doseganju teh ciljev in varovanje interesov Evropske unije. Dejstvo, da želimo poenostaviti našo zakonodajo, tudi ni zanemrljivo. Eh, sploh gre tu za eh, vprašanje matičnega statusa. Eh, tu želimo poenostaviti življenje državljanom in če nam bo uspelo skrajšati in poenostaviti postopke, bo to konkreten rezultat, ki bo občuten za vse državljane in državljanke. Seveda pa je potrebno spremeniti tudi odnose med institucijami in državljani. Ti morajo temeljiti na vzajemnem zaupanju in državljanom mora seveda biti zagotovljeno, da lahko stopajo v pristno interakcijo z institucijami, ki jih zastopajo. V tej luči je seveda Evropski parlament zelo pomembna institucija. Najlepša hvala za povabilo in z veseljem bom odgovoril na morbitna vprašanja. Najlepša hvala, Andreja. No, mislim, da smo večkrat že eh, slišali nekaj od tega, kar ste povedali danes tudi na neformalnem zasedanju ministrov ste večkrat omenjali vlogo parlamenta v okviru soodločanja, sploh kar zadeva varstvo podatkov. Tako da lahko potrdim, da ste enako sporočilo posredovali tudi svetu, smo pa seveda zelo veseli, da smo danes to ponovno slišali. Kar pa zadeva skupino za sredozemlje, Italija je tu v prvih bojnih vrstah, tako da smo Eh, zelo veseli vsega, kar ste povedali. Veliko izkušenih članov imamo, ki želijo zastaviti vprašanja in tudi sam bom za vzori, ne bom govoril predolgo. Naj povem še novim poslancem, eh, kako se prijavijo k besedi. Lahko dvignete roko ali dvignete svojo kartico z imenom to seveda meni ali pa sekretarijatu signalizira, da želite spregovoriti in vas uvrstimo na seznam govornikov. Začeli bomo s koordinatorji in glede na to, da je seznam zelo dolg, vas vse prosim, da ste čim krajši in pa dobro bi bilo, če tudi poveste, kateremu ministru zastavljate vprašanje, tako da si boste tudi sama laže razdelila vprašanja. Uh, Prosim, da se res osredotočite na vprašanje, ne na govore, takoj dajem besedo gospe Holmajer, potem pa gospa Sipel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Res se bom osredotočila na vprašanje, ne bom podajala pripomp ali komentarjev. Mislim, da bomo imeli za to dovolj priložnosti kasneje v odboru, ko bomo te teme obravnavali. Najprej vprašanja za gospoda Alfana. Italija, tako kot druge države v sredozemlju, se sooča z obsežnim pritokom priseljencev in kolikor vem, se ta pritisk še povečuje in podobno velja tudi za države bolj na vzhodu. Kako mislite, da bo italijansko predsedstvo prispevalo k temu, da se ne boste ukvarjali samo z kratkoročnimi rešitvami, z nekimi urgentnimi uh, ukrepi, ampak da bomo dejansko dobili boljši pregled, da bomo bolje uskladili zunanjo politiko, politiko humanitarne pomoči, eh, politiko preseljevanja, kako bomo zagotovili smotrno strukturo vseh teh politik. Eh, In kakšno vlogo tu vidite za italijansko predsedstvo, kako bi lahko tu izdelali nek bolj dolgoročni okvir? Potem kot drugo, omenjali ste tudi sodelovanje v zvezi s Frontexom, v zvezi z vlogo, ukrepljeno eh, vlogo Frontexa. Kakšne so vaše želje, kar zadeva Frontex, kakšne naloge so po vašem mnenju potrebne in kje bi lahko Frontex državam omogočil več pomoči in podpore. In pa še nadalje, omenjali ste terorizem. Kakšne pobude tu predvideva italijansko predsedstvo v tem kontekstu, kajti če upoštevamo ISIS in borce eh, iz tujine, ki se vračajo v Evropo, gre za razmeroma nove pojave in zato me zanima, kakšne ukrepe tu načrtujete. In pa še vprašanje za ministra Orlanda, kar zadeva Evropsko tožilstvo, kar zadeva jasno razdelitev pristojnosti. V zvezi s tem vas sprašujem naslednje. Imam občutek, da je pravzaprav Evropsk, ideja Evropskega tožilstva zelo eh, omejena in da pravzaprav kar zadeva najtežje kaznive dejanja, nima kaj dosti pristojnosti. Pri Eurojustu tudi ni na voljo kaj dosti finančnih sredstev za kakršnokoli razširitev eh, na tem področju. Zanima me, kako nameravate okrepiti finančno podporo podporo za to področje, glede na to, da je tu težko doseči finančno neutralnost. Skratka, v tem kontekstu bi z vaše strani želela slišati še nekaj več o Evropskem tožestvu. In pa še zadnje vprašanje. Imamo novo sodbo Evropskega sodišča o eh, hrambi podatkov in zanima me, ali lahko strani italijanskega predsedstva tu eh, pričakujemo kakšno nadaljno pobudo, zato da bomo dosegli doslednost med državami članicami. Hvala. Okay, you, um, last, um, eh, nekaj bi vas eh, še prosil, eh, kajti zdi se, da bi eh, celotni odbor želel spregovoriti. Eh, sedaj se je ta seznam govornikov že potrojil. Prosim, če ste čim krajši tako da bi potem lahko omogočili tudi ministroma, da lahko na vprašanje oziroma pripombe odgovorita. Eh, prosim, če ste čim krajši, sedaj bom daj, še naprej dajal besedo koordinatorjem, prosim pa vse, tako koordinatorje kot ostale člane, da so čim krajši. Eh, in eh, sedaj bi dal besedo koordinatorki za SND. Ja, najlepša hvala. Tudi jaz bom začela z, kar takoj z vprašanjem. Najprej za gospoda Alfana gre za vprašanje politike preseljevanja. In tu me zanima eh, konkretno, kako naj zagotovimo, da ljudje, ki morajo zapustiti svojo domovino, naprimer begunci iz Sirije, dejansko pridejo lahko v Evropo, da dejansko lahko vložijo zahtevek za azil. Če po drugi strani vedno več govorimo o dodatnemu varovanju meja. Te je seveda, potrebno seveda varovati, če govorimo o ukrepeni dejavnosti Frontexa. Skratka, kako boste konkretno zagotovili, da ljudje, ki so prisiljeni v beg, dejansko najdejo neko varno zatočišče, da lahko vložijo zahtevek za azil. Eh, in kako, če eh, in kaj pomeni, če je edina možnost, da zapustijo svojo državo to, da uh, nekako uporabijo storitve eh, nezakonitih tihotapcev. Potem, eh, kar zadeva zmanjševanje pritiska na države v sredozemlju, v zvezi s tem se odpira vprašanje zakonitega priseljevanja. Niso vsi begunci klasični begunci v smislu azilnega sistema in zato se sprašujem, katere možnosti želimo odpreti za omogočanje zakonitega priseljevanja, kako naj to organiziramo. Bomo imeli eh, kvote, bomo imeli neke sprejemne centre. Eh, zaenkrat na evropski ravni beležimo samo majhne korake, naprimer modro izkaznico, mm, eh, uredbo o sezonskih delavcih, skratka ne gre za neko celostno rešitev za evropsko politiko priseljevanja. In pa imam še dve vprašanje za gospoda Orlanda. Naj eh, se lotim vprašanja Evropskega tožilstva. Veliko razprav smo imeli o tem, ali naj bo to tožilstvo pristojno za vse vrste kaznjivih dejanj ali prvotno samo za kazniva dejanja, ki so vezana na goljofijo na račun finančnih interesov Evropske unije. Moja poslanska skupina je podpirala tako omejitev, kajti sva si nismo znali predstavljati, v kakšnem pravnem okviru naj bi Evropsko toželstvo sploh delovalo zlasti, če gre za kaznjive dejanja, ki, ki zadevajo več držav članic, kakšen bo pravni okvir, pred katerim sodiščem bodo potekali postopki, kakšne pravice bodo imeli obtoženci, kakšne sankcije se bodo uporabljale, skratka, kako bo vse to urejeno. Zato smo bili prvotno mnenje, da je bolje, da delovanje tožilstva preizkusimo pravzaprav na, na omejenem področju, preden se odločimo za velike naložbe, ki morda ne bodo delovale. Ampak v tem kontekstu se odpira še nekaj eh, drugega, namreč vprašanje varstva podatkov. Eh, zlasti kar zadeva direktivo o varstvu podatkov, ta je ključna za policijsko sodelovanje. Obstajajo seveda številne tradicije glede zbiranja dokazov, pre, eh, posredovanja dokazov eh, in te tradicije se lahko precej razlikujejo in tudi tu moramo zagotoviti, da bomo dejansko spoštovali temeljne pravice žrtev eh, obsojenih in obtuženih. In pa še nekaj, kar zadeva postopkovne pravice, neodvisno od vprašanja Evropskega doželjstva, ali eh, lahko italijansko predsedstvo zagotovi, da ne bo denar na voljo samo za okrepljeno varovanje meja, ampak tudi za učinkovite postopkovne pravice. Stalno smo v parlamentu govorili o tem, da imamo za to premalo sredstev in zanima me, ali si upate potrditi, da bo predsedstvo še letos, torej pred koncem leta, predložilo nov predlog glede varstva podatkov. Hvala. E Gospod eh, Krhov eh, v imenu EKR. In eh, upam, da bo lahko eh, tu utemeljil oziroma prispevek Anglije, bolj združenega kraljestva, pravi govornik. Eh, hkrati bom eh, nekaj povedal tudi o vprašanjih varnosti, kajti večina državljanov v EU v celoti pravzaprav skrbi, tako kot eh, tudi naše, varnost, varnost, ki jo uživajo ali pa ne v zelo nevarnem svetu. Bom kratek s svojimi vprašanji. Najprej zelo nestabilne razmere, ki vladajo v, na mnogih področjih, s katerimi ima Evropska unija povezave, zlasti srednji vzhod. In e, tu je e, tudi vse več moči, ki jo ima e, naprimer ISIS potem eh, poglede, pogledi na izmenjavo podatkov med policijami znotraj in izven eh, z, eh, z, eh, torej Evropske unije, kakšne naj bodo prednostne naloge, pa tudi eh, evropski eh, zunani eh, borci. Kar zadeva evropski nalog za prijetje, zdi se mi, da gre eh, Eh, za nekaj, kar, je, kar mora uživati prednost ali verjamete v eh, test oziroma preizkus o razmernosti na obeh straneh in tudi več varovalk eh, pri uporabi tega pripomočka oziroma sredstva, zato da bi ljudje ponovno dobili v to zaupanje. Ali lahko eh, nekaj poveste tudi o tej so, sodbi, ki se nanaša na pravico eh, do, eh, do pozabe? določenih eh, podatkov, eh, potem izbris eh, nekaterih kaznjivih dejanj in podobno, kakor tudi komentarje, ki so jih nekateri izražili v medijih in torej zlasti pripombe, ki gredo v smislu obžalovanja. In upam, da bo predsedstvo naredilo vse, kar uh, zmore, da bo zagotovilo, da to ni uh, nekaj, to ni odločba, ki uh, bo preprečevala ustrezno, uh, ustrezne varovalke, ustrezna zagotovila glede varnosti. Kakšni so načrti v okviru poročila Evropskega uh, Evropskega eh, parlamenta, ki se nanaša na, eh, na eh, na otroke brez eh, spremstva eh, in sicer gre za otroke, zelo mlade otroke, ki jih bodi si izkoriščajo ali celo zlorabljajo in sicer so to eh, tisti, ki za njih ne prevzemajo odgovornosti, kar je resnično sramotno v primeru in Evropska unija bi se morala tega vprašanja lotiti čim prej. Hvala lepa. Eh, sedaj v imenu, eh, v imenu Aldeja, eh, gospa Wickstrom. Veselje mi je, da ste danes tukaj med nami. E, sama bi nekaj povedala zlasti v zvezi z migracijami, to, kar, e, o, o čemer je govoril gospod Alfano. In sicer gre za tragedijo, ki se, jo, e, ki se je zgodila v Lampeduzi lani, ko je umrlo 360 ljudi. Vendar pa se tragedije dogajajo praktično vsak dan. Italijanski državljani rešujejo te ljudi izkoristile to priložnost, da se jim za to zahvalim in da jim damo priznanje za njihova dejanja. In tu so vprašanje Frontexa, potem eh, izvajanja eh, mejne kontrole in podobno. Nekaj pa zelo primankuje in sicer dejstvo, da eh, je vsak begunec dan danes nezakonit, kajti ne obstajajo pravila glede varnosti in varnega vstopa na ozemlje EU. Eh, e Sprašujem vas, kaj nameravate poduzeti, če se v času vašega predsedovanja kaj eh, nameravate storiti, da bi zagotovili varen vstop eh, teh, eh, tem beguncem in eh, zaščitni ukrepi v Evropski uniji z vidika Ženevske eh, konvencije. Kaj nameravate poduzeti, če ne nameravate ničesar poduzeti eh, ali nas boste o tem obvestili? Hvala lepa, Cecilija. Sedaj pa koordinator. Eh, oziroma koordinatorica v imenu skupine GUE. Hvala lepa, imam tri sklope vprašanj. Prvo se nanaša na oba ministra. Pet let smo imeli tako imenovani štokholmski program za notranje zadeve in pravosodje, pet let smo se s tem ukvarjali, sprejemali različne pobude in ukrepe. Moje vprašanje obima ministroma pa je, se boste zauzemali za um, ustrezno oceno teh programov ali preprosto dodajali nove ukrepe dodatno v tem vašem šestmesečnem mandatu. Boste upravili evalvacijo oceno vsega skupaj ali ne? Drugo, varstvo podatkov za ministra Orlanda. Malce se me iritirate. Govorili ste o maksimalnem varstvu podatkov, po drugi strani pa naj bi bilo to varstvo podatkov izjemno učinkovito, to ste večkrat eh, povedali. K samemu svežnju o varstvu podatkov pa pravzaprav niste povedali skoraj nič, s čimer bi se lahko kaj začeli. Začnemo z direktivo z neljubim otrokom znotraj Evropskega sveta. Kakšno je stanje pri pripravi direktive, ki se nanaša na Europol in druga vprašanja? V tem smislu, kakšno je stanje v svetu, a sploh sva je delan na tem. Drugo vprašanje se nanaša na uredbo. Sveda pri varstvu podatkov ne gre eh, samo zato, da bi omogočili izmenjavo podatkov pri kaznivih dejanjih. Gre za, tudi za eh, osebe, ki si želijo, da bi so njihovi podatki ustrezno varovani. Zato me zanima, kako je vaše mnenje, kaj ne bi se na. Eh, področju uredbe dogajajo v naslednjih mesecih, kakšno je dejansko stanje pri posameznih vprašanjih. Deli se tudi, da eh, gre za to, da ukrepimo, eh, izpopolnimo sodelovanje s tretjimi državami. Kaj s tem mislite? Eh, tukaj nekako zvonijo alarmni zvonci pri nas. In vprašanje je, kako obravnavate tudi področje hrambe podatkov na zlogo, a bo tu kakšen napredek in še nekaj k vprašanju o meji in nadzora in migraciji. Veliko je bilo govore, govora o nezakonitem priseljevanju, o tihotapljenju z ljudmi drogami. Moje načelno vprašanje je, ali boste storili eh, karkoli za to, da bi okrepili pravice prosilcev za azil. Karkoli, a boste karkoli storili na tem področju. Vse ostalo smo slišali. Eurosur in druge stvari, ki naj bi jih realizirali, naj bi okrepili Frontex in tako naprej. Mene pa zanima, kako boste izboljšali pravice prosilcev za azil. Gospod Juncker je zahteval reformo azilnega prava. Ali boste v tega pol leta, kar boste predsedovali svetu, karkoli naredili na tem področju, se bodo tu pojavili kakšne pobude. In zadnje vprašanje je jasno. Pred kratkim včeraj, predvčeraj smo spet bili priča mrtvim v sredozemlju. Kaj boste storili za to, da bodo begunci na zunanjih eh, mejah Evropske unije preživeli in ne umrli. To je nekaj, kar eh, nas je zelo ganilo ne samo zdaj, ne samo v preteklih eh, tednih in mesecih, ampak tudi pred par dnevi. Zanima me, ali imate kakšne konkretne ukrepe. Hvala, Kornelija. Gospa Keller, v imenu zelenih. Hvala lepa. Moje vprašanje je vprašanje za gospoda Alfano in se tudi nanaša na, eh, eh, na priseljevanje in tudi v smislu vašega programa. Ali nameravate spodbujati sodelovanje s tretjimi državami na tem področju eh, in za katere države konkretno gre? in o katerih državah razmišljate. Potem tudi glede na to, kar so že omenja, omenjali SND, GUE in ostali. E, ničesar e, niste še e, e, povedali. Eh, glede beguncev in škandalozno je, da eh, se, eh, begun, da se morajo begunci dobesedno vreči v naročje prekupčevalcem oziroma tihotapcev in imajo nobene zaščite. Kaj nameravate preduzeti na področju zakonitega in varnega? Eh, dostopa za begunce. In kot predsedujoči, eh, kako se boste pogovarjali s svojimi sogovorniki eh, glede glede beguncev ali boste predlagali morda konferenco za begunce, za zbiranje zavez in sredstev in mislim, da so tudi druge skupine, ki bi rade izvedela izvedele kaj več o tem in pa potem glede Mare Nostroma eh, v tem parlamentu vedno pozivamo k več eh, solidarnosti tudi na področju priseljevanja. Vendar pa ni, eh, ni na nas ta odgovornost, ni potrebno je zagotoviti tudi zakonit dostop. Hvala lepa in dejstvo je, da se vse to umešča v program za ponovno naseljevanje. Eh, sedaj pa v imenu eh, skupine FDD. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Imam dve vprašanji, gospa Ferrara, za gospoda Orlanda. Najprej obeležili bomo k malu 25 let tragedije, kjer je prišlo do smrti Borselina. In žal, Eh, se to dogaja in zato nas zanima, ali eh, se tu ukvarjate s temi eh, političnimi vidiki, političnimi strukturami, zato da ne pride do posebnih postopkih odločanja in ta nezakonitost, ki je vse bolj prisotna. In kot vemo, je so, eh, je italijansko predsedstvo to navedlo med prednostnimi nalogami. Skratka, prizadevanja za boj proti mafiji. In eh, na zadnjem parlamentu je prišlo do ustanovitve začasnega odbora za preiskave, kakšna bo vloga italijanskega predsedstva, da se zagotovi, da pride do harmonizacije kazenskih zakonitev po eh, celi Evropi ob upoštevanju dejavnosti mafije, pa tudi eh, zasega nezakonito pridobljenega eh, eh premoženja eh, prek kazenskih eh, eh oziroma kaznjivih dejanj. In eh, vprašanje za gospoda Alfanom. Mare Nostrum je eh, ukrep, ki se sedaj izvaja. Frontex pa je majhna agencija, ki nima veliko sredstev. In ali menite, da z vidika dejavnosti Frontexa eh, to pomeni, da Mare Nostrom ne bo več potreben, ali se vam ne zdi, da bi bilo potrebno pritegniti eh, k eh, reševanju tega vprašanja tudi Združene narode? In um, ali vse to pomeni, da pravzaprav aretiramo ljudi, ki so na begu, zato da uh, bi rešili gola življenja. In ki so se znašli v nečloveških razmerah. Tihotapci so nedeli vsak dan In eh, pojavlja eh, se eh, tudi problem na južnih mejah in celotna mednarodna skupnost bi morala sodelovati pri reševanju teh problemov. In eh, kaj namerava storiti italijansko predsedstvo za dosego več solidarnosti eh, pri usmerjanju teh tokov, eh, pri njihovem, pri usmerjanju tudi z juga na sever, ko govorimo o begunskih tokovov. In ali ne, bi morali tudi narediti vse, da se prepreči prodajo orožja v teh primerih. Hvala lepa. To je eh, konec prvega kroga, kar je dobra novica. Eh, slaba novica pa je, oziroma manj dobra novica je, da imamo v drugem krogu prijavljenih 23 govornikov. Eh, sedaj se obračam k obema ministroma, da mogoče, če lahko prosim, čim bolj na kratko odgovorita na vprašanja oziroma pripombe do sedaj. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Najprej, kar zadeva priseljevanje. Gospa Holmajer ima prav. Vasko pravi, da ne gre samo za sredozemsko mejo, temveč za vzhodne meje in za meje Evropske unije. Tega nisem želel eh, povdariti, vendar pa se zavedamo, da ko gre za meje, eh, to pomeni pravzaprav razmišljanje tudi o prihodnosti EU kar pomeni, da ko se soočamo naprimer z nujnimi vprašanji, kot je sedaj eh, primer, eh, se zlasti osredotočamo na sredozemlje, lahko pa pride do nujnih zadev tudi druge po Evropi, kot se je to v preteklosti že dogajalo, ko so se mnoge države soočile eh, s takimi nujnimi vprašanji in na to reagirale tudi zelo radodarno. Zato potrebujemo ne samo kratkoročno, strategijo, temveč tudi srednje in dolgoročno eh, eh, strategijo. Aktivni moramo biti eh, tako glede na Afriko kot tudi na druge druga področja. In to je tudi eden ključnih sklepov sveta. Taka je naša strategija in tu na tem področju se soočamo z vprašanjem priseljevanja, azila in meja. Vse to povezano. Potrebno se je boriti proti nezakonitemu priseljevanju in tako urejati vprašanje zakonitega priseljevanja na podlagi potrebnih študij in analiz ki eh, tako, da eh, eh, se tu povežejo vsa ta vprašanja priseljevanja, azila, eh, varnosti. Tu so tudi vprašanja solidarnosti, delitve bremen, bremen in radodarnosti v skladu z 80. členom pogodbe. To so osnovna načela, po katerih se moramo ravnati pri svojih dejanjih v ta namen potrebu, moramo zagotoviti mednarodno zaščito. Zato pa je Eh, pa so potrebne politi, je potrebno politično delovanje Evropske unije in eh, tudi politični ukrepi, ko gre za priseljevanje. Delovanje, eh, kjer gre sta z roko v roki solidarnost in odziv. In skupni azilni sistem bo tudi pravzaprav temeljni kamen pri tem delovanju in bo ključnega pomena pri dosegu doseganju ciljev. In eh, naše prakse eh, morajo eh, pravzaprav vse iti v isto smer. Potrebno je zagotoviti, da lahko tisti, ki so begunci, v bistvu vsi imajo na voljo enake postopke, kjerkoli v Evropi se znajdejo. In taki postopki eh, bodo pomenili tudi večjo zaupanje na strani držav. In eh, naprimer v eh, Afriki tudi mora priti do boja proti nezakonitemu priseljevanju in iskanja rešitev. Ne govorimo le o tranzitnih državah, temveč tudi državah izvora. Če pogledamo pogledamo Libijo, naprimer Libija, ki je trenutno zelo nestabilna in težko se nam je pogajati z Libijo. Eh, hkrati pa je Libija tudi država, eh, kje, kamor prihaja na stotine tisočev ljudi iz drugih eh, območij Afrike. Tako da tudi tu moramo okrepiti sodelovanje in okrepiti naša eh, prizadevanja, skrbeti za dobre odnose na ravni eh, in med ministri za notranje zadeve in zunanje zadeve. Skrinjam se s svetom, ko pravi, da je to bistvenega, bistvenega eh, pomena in sicer več za več. Z drugimi besedami, to, kar potrebujemo, je celovit pristop k mobilnosti in priseljevanju in z drugimi besedami okrepiti, razširiti obstoječe programe, upeljati eh, tudi regionalno zaščito in sicer v, na tistih območjih, odkuder prihajajo eh, priseljenci, potem tesne, tesnejše sodelovanje z PNZ-jem, potrebujemo pa tudi ustrezna sredstva dodeljena ponovnemu naseljevanju in sicer na mednarodni ravni. Kajti v sedanjih razmerah pravzaprav lahko vidimo, da se sirijska eh, tragedija nadaljuje. Policijsko sodelovanje je tudi ključno. To je bistvena komponenta pri boju proti trgovanju z ljudmi. In naprimer, ko sem poslušal vaše vprašanja, vidim, da je potrebna večja jasnost, pa tudi bolj poenoten pristop držav članic. Države članice so pogosto odločale vendar, eh, na teh področjih, vendar pa vsega ne vidijo v enaki luči. Tako da bi bil, eh, delali bomo na SEPO, na Europolu in eh, podobno na vseh teh področjih, kajti tu gre za strateško vlogo, ki jo imajo agencije v operativnem pogledu, ko gre za odločanje na različnih institucionalnih ravneh EU. Potem še eh, druga vprašanja, ki eh, ste jih naslovili name in sicer v smislu, kaj namerava storiti predsedstvo glede na Frontex, naprimer. Vprašanje meja bo ključno in tako se nam tudi zdi za prihodnost Unije. Z drugimi besedami je agencija, ki je odgovorna za izvajanje naših programov in ciljev, agencija, ki ne sme ostati premajhna. Glede tega potrebujemo politično odločitev in to je bistveno. Okrepiti je potrebno že obstoječe uh, instrumente, s katerimi razpolaga to področje ugledno Evropska unija. Eden od teh je Frontex. Gospa Sipel in drugi so uh, vprašali, kaj je potrebno narediti v bodoče. Praktično gledano menim, da moramo uresničevati vse tisto, kar so zastavila že prejšnja predsedstva In uh, gospa Vikstrom se tega zaveda, pozna odločitve, eh, vse tisto, kar se nanaša tudi na potrebno delo s študenti, naprimer. Zagotoviti je treba, da Evropska unija še vedno deluje eh, kot območje, ki lahko priteguje ljudi kar zadeva področje terorizma. Tu se zavedamo, da gre za izjemno občutljivo vprašanje, zato ker je tu vprašanje, eh, naprimer vprašanje eh, ISIS-a in eh, podobna vprašanja, vse tisto, kar spodkopava varnost naših državljanov. Zato je potrebno ukrepiti vse programe, ne le sodelovanje med policijami, temveč tudi naprimer eh, PNR, skratka področje zbiranja podatkov, varnosti na mejah in eh, tako dalje. To je vse tisto, kar lahko ljudi upozori na mobilnost, ki jo imajo priložnost, eh, ki jo imajo in ki jo uživajo. Tu je vprašanje zaščite podatkov. Po drugi strani pa eh, mora Evropa ne le krepiti agencije, kot sem že povedal popreje, temveč eh, eh, odločati zakonodajnega vidika za zagotavljanje več varnosti in solidarnosti za svoje državljene. Gospod predsednik, vidim, da ste mi nakazali, nakazali z roko, da moram biti kratek, morda drugi tega niste videli torej glede človekoljubnih razsežnosti in e, mladoletne osebe brez spremstva. No, to je potrebno obravnavati kot humanitarno nujnost. To je naše izhodišče. Pogosto govorimo o 17-letnikih, ampak pogosto gre celo za mnogo mlajše otroke. Nekateri pridejo v spremstvo družinskih članov, včasih ne, včasih so na poti, Eh, in se želijo pridružiti svoji družini. In našo eh, civiliziranost eh, bodo ocenjevali tudi po tem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vem, da vam ni lahko odgovarjati celovito na ta vprašanja, vendar na vrsto čaka še 23 kolegov, končati pa moramo o polenih. Tako da to ni lahka naloga, prosim, če ste eh, čim krajši, zato da potem lahko damo besedo tem 23. Prosim, če lahko odgovorite. Čim bolj nakratko imeli boste še drugo priložnost. V tem primeru samo nekaj odgovorov. In začel bi eh, z vprašanjem. EPP-ja, eh, ki se nanaša na Eurojust, na financiranje. To so jasno eh, odločitve, ki jih bo sprejemala komisija glede pristojnosti, pogajanj, ki še tečejo, potem odgovornosti v okviru EPO, eh, e EPA e in tako dalje in različni predlogi, do katerih bo prišlo. Kajti realistično gledano, ni verjetno, eh, da bo možno odpraviti obstoječe načelo, kajti obstaja jasna povezava med odobritvijo, soglasjem eh, k temu predlogu in eh, podpori predlogi, politično gledano pa menim, da gre tu za izzive, ki bodo težje rešljivi kot pa finančna razsežnost, ki je tu sekundarnega pomena. Mislim, da ne vemo še niti dobro, kakšen bo sistem. In to je tisto, kar je sedaj v, v spredju. Potem odločba, ki se nanaša nanaša na hrambo podatkov in eh, na predlagani izbris in tako dalje. Eh, komisija je to pogledno rekla, da bo predlog dala čim preje. Potem spet glede EPPO. E no, eh, tu je, naprimer, gre za pristop, ki ga je orisala gospa Sipel. Naš pristop pa eh, mora biti, da glede na zgodovino Unije lahko rečemo, da če uvodoma na začetku obstajajo omejitve, naprimer glede odgovornosti, prevzemanja odgovornosti agenciji, pa je to možno kasneje potem razširiti v smislu eh, čim bolj učinkovitega pristopa. In če obstaja soglasje med državami članicami, do tega lahko pride potrebno je zagotoviti, čeprav eh, začnemo eh, bolj na majhno, pa to eh, ne pomeni, čeprav res je, da obstaja tveganje, da se preveč omeji odgovornosti v okviru eh, EPO, vendar je potrebno zagotoviti, da do tega ne pride. Prav tako tudi menim, da med tem ko delamo na tem vprašanju, je ključnega pomena, da to obravnavamo z vidika odgovornosti oziroma pristojnosti v okviru EPPO in predsedstvo bo, se bo ukvarjalo s tem vprašanjem za to, da pride do napredka. Potem eh, to pravico, eh, da se nekaj izbriše oziroma eh, pravico do pozabe nečesa. Eh, torej tu gre eh, tudi za orodja, ki se jih v ta eh, iskalna orodja in podobno, ki so tu v uporabi in mislimo, da je tu nekaj točk, ki lahko služijo kot izhodišče pri oblikovanju potrebne zakonodaje. Vendar vam ne bom prikrival dejstva, da se glede tega države članice močno razhajajo. In zato bomo sami delali na tem, da zagotovimo, da pride do skupnega pristopa v eh, predsedstvu. Eh, čakamo tudi na odgovore komisije, kar zadeva nalog za prijetje, eh, kajti sami smo mnenja, da ta nalog za prijetje, da se je ta nalog izkazal kot zelo koristnega, sedaj, eh, učinkovitega. Sedaj pa je potrebno zagotoviti, da se ohrani ta učinkovitost in da se pri tem upošteva, bolj upošteva razsežnost človekovih pravic. Potem zaščita podatkov, tu, eh, tu je bilo vprašanje naprimer gospe Ernst. Seveda vas razumem, razumem vaše občutke nezadovoljstva. Komisija se je odločila bolj za odločbo kot za, eh, za uredbo kot za direktivo. Eh, na to bi vas spomnil. In eh, vem, da se parlament zauzema za večjo skladnost, za več harmonizacije kot tisto, kar nudi uredba. V razpravi na neformalnem svetu v Milanu se je jasno izkazalo, da, veli, da lahko velika večina držav članic podpira eh, tako odločitev. Pravilo eh, te zaščite podatkov bi moralo biti izvajano dosledno. Ne smemo pa pozabiti, da je eh, direktiva nekaj, kar so prejšnja predsedstva izbrala kot eh, prednostna naloga, eh, za prednostno nalogo in uh, osredotočajo pa se na resolucijo in sicer kar delo na urejanju tega področja. Uh, za to delo je potrebno veliko časa. Gre za ambiciozni zakonodajni predlog, nanaša se na vsa podjetja v Evropski uniji, drugič pa države članice menijo, da bi morali imeti splošno zakonodajo, preden imamo kaj bolj specifičnega, kar se bo nanašalo na pravosodno in policijsko sodelovanje, kar se nam zdi logični pristop. In ne zanikam, da so nekatere članice sprožile nekatere probleme s pričo nekaterih ploti, eh, političnih sklepov komisije, vendar pa moram povdariti, dejstvo, da do sedaj v svetu ni bilo predlogov, da se delo na direktivi upočasni ali pa sploh eh, prekine. Torej, V tem pogledu ni bilo nobenih problemov in kakršnekoli govorice, da ne nameravamo eh, nadaljevati svojega dela na eh, tej direktivi ne drži, ne bi si želel, da bi kdorkoli napačno razlagal to točko. Potem še drugo vprašanje, ki zadeva EPO, torej skladno s pogodbo. Je potrebno ščititi tudi finančne interese Unije in šele, ko bo to enkrat uresničeno, uh, Eh, pride potem eh, na vrsto tudi ukvarjanje eh, s kriminaliteto v, torej na področju meja. Tako bi sam odgovoril tudi pri pombam gospej Ferrara ne bi bilo realistično, da bi pričakovali, da se EPO sedaj, že sedaj ukvarja tudi z organiziranim kriminalom. Bolj realistično bi bilo, da najprej začnemo z bolj omejenim izhodiščem, izhodiščem in to naredimo, kar moremo, pripravimo teren in potem Upamo, da bo kasneje lahko tisti, ki bo začel delati na tem področju, zagotovil, da pride do sprejetja podobnih, podobne zakonodaje eh, in podobno. Ob upoštevanju rezultata posebnega eh, odbora oziroma skupine za eh, preiskavo kazenskih dejanj. Menim, da bi bil to najboljši pristop bolje pa, kot da preveč obremenimo nove urade, ki še niso eh, povsem vzpostavljeni oziroma imajo že sedaj preveč nalog. Tu je še vprašanje pogajen med EU in ZDA. Prišlo bo do eh, kroga pogajanj z združenimi državami pred 1. septembrom. In Pred jesenjo naj bi že bil, kot slišimo, na volje besedilo, potem bomo videli, eh, kako bo to potekalo naprej in v kolikšni meri bodo pogajanja uspešna. In na ministerskem sestanku so eh, ZDA eh, rekli, da je potrebno zagotoviti, da se upoštevajo tudi pravice državljanov Evropske unije, ko gre za kršitve njihovih pravic glede vsebnih podatkov. Lepa. Čas nam beži, ampak stvar je izvedljiva, če se bo vsak držal samo ene minute. Potem lahko pridemo skozi. Skratka, stvar ni neizvedljiva. Torej, če se boste vsi potrudili in govorili eno minuto, potem bomo dobili še zaključne besede od ministrov. Oba ministra sta že precej obširno odgovarjala na vprašanje koordinatorjev. Uporabim bo to fedasto zadevo in jo uporabil po eni minuti. Če se boste potrudili, potem bo vsak prišel na vrsto, če pa želite tukaj zablesteti za en trenutek eh, in mi dati, me odsloviti že prvi dan mojega predsedovanja, potem je to tudi vaše vprašanje. Na vsak način bomo vklopili uro in uporabili bomo tudi to kladivo. Gracias. Gospod Diaz de Mera je prvi. Hvala lepa. Glede Europola in parlamentarni nadzor bi govoril. Eh, tukaj gre za rdečo črto za Evropski parlament. Nujno smo mnenja, da je parlamentarna kontrola tukaj potrebna. Ne želimo pa takšne parlamentarne kontrole, kot jo predlaga Evropska komisija. Ne želimo tudi izvršnega odbora, ki bo sprejema odločitve. Želimo si upravni odbor tako da bo 28 držav članic prejemalo te odločitve. In še priseljevanje. Nikoli nismo govorili o nezakonitem eh, priseljevanju, govorimo o nepravilnem ali tajnem priseljevanju, ne pa o ilegalnem, nezakonitem priseljevanju. In tretjič, da bi zagotovili prost pretok eh, ljudi, moramo zagotoviti ustrezno varnost na zunanih mejah, eh, kopenskih, eh, rečnih in morskih mejah. To govorim gospodu Orlando, tukaj je soglasje glede javnega tožilstva ali pa imamo državo, ki je proti temu. Hvala lepa, Silvi. Guillaume je naslednja. Eh, tudi eh, sama bom čim krajša, kot eh, so to že naredili tudi poprej koordinatori. Kar zadeva k celovitemu pristopu na tem področju. Na zadnjem svetu ni bilo veliko konkretnih predlogov, ki pravzaprav ne pomenijo odgovora na sedanje izzive. Kako imeti, dopriti do resnične, zaščitne, do dosledne eh, politike v eh, tem eh, pogledu in kako jih zastaviti med samimi državami članicami v smislu bolj celovitega pristopa glede zakonitega priseljevanja. Ali menite, da se je potrebno držati zakonite politike, torej politike zakonitega priseljevanja? In eh, seveda so tu zelo veliki izzivi, kot vemo, potem pa tudi glede delitve odgovornosti eh, v zadevah, ki se nanašajo na zadel. Govorili ste o predlogu italijanskega eh, predsedstva glede torej, sklepov o azilu, vendar pa je bilo to izuzeto iz strateških sklepov sveta. Torej, kaj menite glede zagotavljanja solidarnosti, pa tudi upoštevanje ljudi, ki tvegajo, da umrejo eh, v brodolomu? Hvala, Silvi, če podam eh, predlog tudi ministrom. Če ne boste mogli odgovoriti na vprašanja, ki so konkretna, lahko tudi pisno odgovorite po seji. Naslednjo vprašanje ima Ana Het. Ana, izvoli. Sorry, Gospa Intfeld je bila prej, ampak Ana, začniti potem pa Sofi. Hvala lepa. Rada bi postavila vprašanje glede pripričevanja trgovanja z ljudmi. Delala sem na direktivi na to temo. Zanima me, kaj mislite, da bi bilo treba storiti za zmanjšanje popraševanja po eh, ljudeh, s katerimi potem trgujejo. To je v vašem programu, ampak dejansko niste govorili o boju proti popraševanju trgovanje z ljudmi se močno povečuje, sploh v Evropi in zato, ker obstaja popraševanje v državah članicah eh, po tovrstnem eh, blagu. Seveda pa moramo bolj povdariti vlogo eh, boja proti popraševanju. 2015-2016 bi morali poročati natančno o tem, kako, kaj je bilo storjenega na tem eh, področju, zato da bi lahko ustrezno spremenili direktivo. Izjemnega pomena je, da eh, to prepovemo. Tega ni v vašem programu. Kaj boste naredili za boj proti poproševanju po ljudeh? Hvala lepa, Sofi in Felt je naslednja. Hvala lepa. Naj izrazim frustracijo glede postopka, ko nekateri kolegi govorijo 4-5 minut, mi pa imamo na koncu samo še eno minutko, pa še ne bomo dobili odgovore zelo na hitro. Kaj bo italijansko predsedstvo storilo za deblokado pogajanj o direktivi o, oziroma uredbo o transparentnosti? Drugič, ali se italijansko predsedstvo z mano strinja, da je resnično sramotno, kako se poskuša sveti zogniti eh, sodbi sodišča, ki pravzaprav pravi, da bi države članice morale biti omenjene v zapisniku, ko sprejme določeno, zavzame določeno stališče. To je samo na prostovoljni bazi, mogoče v sodelovanju z drugimi državami članicami, ki verjamejo v transparentno. S pet let se že borim za dostop do dokumenta in sodišče 3. julija ugodilo moje prošnje, kdaj bo Evropski svet odgovoril na moje zahtevo. In končno veliko vprašanje je bilo postavljenih glede odprave uredbe ali se vam ne zdi sramotno, da države članice niso spremenile svoje nacionalne zakonodaje in da je treba sprejemati zasilno eh, zakonodajo začasno v normalnih razmerah. Eh, hvala lepa, gospa Gomeš je naslednja. Hvala lepa, da ste nam omogočili srečanje z ministri. S tem je povezano veliko problemov. Libija, na primer, to ni država, v kateri je nestabilnost, ampak je propada država, zato je, ker ni uspela tega narediti, kar bi morali. V um, posameznih državah imajo ustrezno odgovornost za izvajanje ustrezne politike na tem področju, tako da upam, da se boste osredotočili na to vprašanje eh, tudi zapravljanja sredstev, ki smo jih zapravili za te države in bi jih lahko vložili v. Spostavitev ustrezne varnostne strukture na morju in kopnem seveda, pri, da bi lahko omogočali urejeno priseljevanje. Potem pa imamo tudi eh, revizijo direktive o pranju denarja. Mm, kje ste pri tem zadevi, ali boste vključili javne registre eh, lasnikov? podjetij, tako da se bomo borili eh, proti korupciji, proti utaji davkov, proti izogibanju plačevanja davkov in dejansko omejili eh, kriminal v gospodarstvo. Hvala lepa. Cecil Kiengi je naslednja. Eh, hvala lepa, hvala lepa tudi ministrom, da so se odeležili te seje. Imam tri vprašanja. Kot prvo, kakšno vlogo bo igrala Italija v okviru eh, predsedstva pri preprečevanju oziroma pri zmanjšanju tveganja infiltracije eh, z sivo ekonomijo, pranjem denarja, odaje davkov na mednarodni eh, ravni. Drugič, kaj je z tem sovražnim govorom, spodbujanju k rasizmu, to smo že eh, slišali. Kaj predvidevate, kakšne ukrepe nameravate sprejeti na področju pripričevanja eh, podpihovanja rasizma, potem pa še nekaj skupnih kriterijev na evropski ravni za eh, državljanstvo. Mislim, da moramo razmišljati tudi o priznavanju otrok, kateri starši nimajo dokumentov v seboj. Hvala lepa. Juan Hernando López Aguilar je naslednji. Hvala lepa, Klod. Eh, zahvaljujem se eh, italijanskemu predsedstvu in eh, zelo pozdravljam predstavitev ministrov. govorim kot eh, bivši predsednik eh, tega eh, odbora. In tukaj bi se lotil predvsem sovražnega govora. To mora biti jasna prioriteta za evropsko kazensko pravo sredi transnacionalne narave. In neposrednega spodkopavanja evropskih vrednot. Kaj bomo naredili, da bo Evropska komisija sprejela ustrezne pobude na tem področju in bomo sprejeli ustrezno zakonodajo v Evropi glede sovražnega govora. Potem pa eh, je potrebno napredek še pri dveh eh, pomembnih eh, dosijih, kjer parlament in komisija prihajajo do enakega stališča, ne pa tudi svet, varstvo podatkov ali bo tukaj velik napredek, eh, kako realistično cenite svoje možnosti in EPO. Sem poročevalec glede zaščite interesov Evropske unije in moram povedati, da bom se veseljem sodeloval z vami čim bolj učinkovito na trilogih, da bi zagotovili, da bo ta eh, tema, ki je ključna za Evropsko javno toživstvo, rešena do konca italijanskega predsedovanja. Hvala lepa, Dino Alberti. Thank you, President. Um, I wanted to ask a question related. Lotevi bi se tega, kar ste govorili o pravicah evropskih državljanov in eno je pravica do enakopravne obravnave in proti diskriminacije. Lahko poveste nekaj več o tem, kako gledate na prizadevanja za bolj učinkovito izvajanje obstoječe eh, zakonodaje. Nekako je to povezano tudi z eh, strategijo o Romih in tudi vprašanje razsežnosti zakonodaje proti diskriminaciji. Tako da ne bomo zbirali praznih upov, ki smo jih že zdavnaj nekam shranili. Vprašanje je, ali bo svet eh, sprijel pomoč eh, poslancev pri razpravah, se vam jo ponujemo. Vsekakor gre za zelo pomembna vprašanja in mislim, da bi se morali teh vprašanj lotiti takoj. Hvala lepa. Naslednje gospodali. Hvala lepa. Imam specifično vprašanje za gospoda Lefana glede operacije Mare Nostrum. Vemo, da rešujejo veliko življenj kot Maltežanka. Se zavedam, da gre za zelo obsežno operacijo, ki zelo obremenjuje resurse države. Italija si želi, da bi Evropska unija bolj sodelovala pri teh operacijah. Moje vprašanje je naslednje. Kaj natančno pričakuje Italija ali pričakuje, da bo Evropska unija prevzela operacijo Mare Nostrum, ali pričakujete finančno pomoč, eh, glede na to, da Italija porabi 9 milijonov evrov na mesec za te operacije. Kaj so torej pričakovanja Italije in eh, kako naj se tega loti Evropska unija? Hvala lepa, naslednja je gospa Peri. Hvala lepa. Slišali smo, da so džihadisti šli v Sirijo in drugami se potem vračali v Evropo. Zanima me, a se namerava svet spopadati tudi s tem vprašanjem, ali lahko evropske državljani računajo na to, da bodo eh, evropske tajne službe optimalno sodelovali med seboj in nadzorovali te džihadiste. Na kak način želite ukrepiti sodelovanje med evropskimi državami članicami, ko gre za preventivne ukrepe proti džihadistom? Hvala lepa. Naslednji gospod Hala. Uh, Uh, the idea has been raised uh, many times ever since the crisis. Odkar se je začela kriza v sredozemlju, se je to vprašanje večkrat uh, pojavljalo tudi v tem odboru, da bi nezagonito priseljevanje lahko zmanjšali, če bi odprli nove uh, zakonite poti za vstop v Evropo, vendar pa se s to strategijo ne moremo dotakniti pravega problema in sicer, da Evropa ne mora ponuditi delovnih mest za 100 tisoče milijone ljudi, ki prosijo za vstop. Prav tako si ne more privoščiti socialno in ekonomsko eh, vse večjo populacijo imigrantov, ki niso integrirani. In tukaj nismo imeli dovolj ukrepov ti problemi ostajajo, ne glede na to, ali ljudje prihajajo v Evropo zakonito ali nezakonito. Zato me zanima, kakšna je vaša strateška vizija, kako se lotiti pritiska migracije, brez da bi ogrozili pravice tistih, ki so upravičeni do zaščite ali po drugi strani kohezije naših eh, sistemov in tudi zdravstvenih socialnih sistemov. Hvala lepa. Axel Foss je naslednji. Hvala lepa. Imam 4-5 vprašanj, poskušal jih bom podati čim krajše. Kot prvo, kako se bomo preprečili masovno vohunjenje, kot je to povdarjeno v poročilo o NSA, bo se to upoštevali v svetu, drugič pravica do pozabe. Občutek imam, da podjetja potrebujejo nek pravni okvir za to, da bi lahko srezno izvajala pravico do pozabe za posameznike, hkrati pa ohranila druge zadeve. Boj proti kriminalu v internetu na osnovi eh, sodbe sodišča glede hrambe podatkov na zalogu, kaj bomo storili, da odpravimo pomanjkljivosti na tem področju. Potem eh, je bil že omenjen eh, fundamentalizem, verski fundamentalizem. Tukaj so nam preizkušni naše vrednote kako se bomo proti temu borili in potem še Euro Justin Epo pri Evropskem javnem tožilstvu. Mislim, da potrebujemo neko procesno pravo, če naj bi vzpostavili tako tožilstvo. Hvala lepa, hvala lepa. Aksel, natančna ena minuta je bila to. Gospa Mocelini. Presidente, al ministro Orlando nel suo intervento non ho sentito parlare. Hvala lepa, gospa, gospod eh, predsednik in hvala lepa tudi ministrom za eh, njihove predstavitve in odgovori. Tukaj imamo več postopkov, ki tečejo proti Italiji, kar lahko vodi v velike težave, saj se s tem zmanjšuje zaupanje ljudi v pravosodje. Tukaj imamo še eno žalostno dejstvo, da otroci do šestega leta eh, ostajajo v zaboru z materami, ki so zaprte. Eh, tukaj, tukaj je še vprašanje eh, meja, varnostna meja, ki je povezano tudi z migracijami. Italija je na tem področju zelo aktivna. V Frontexu, vodstvu Frontexa imamo prav tako italijane, Zato bo treba razmisliti, kako Marjen 8 deluje usporedno z Frontexom. Potem še imamo Eurosur, Evropski nadzorni sistem, ki naj bi stal 330 milijonov do leta 2020. Tukaj pa še vprašanje tudi o um, mladostnikih brez spremstva, ki prihajajo v Evropsko unijo. Vprašanje je, ali so to samo številke. In tudi pri tem bo treba razmisliti, kaj storiti na tem podra, področju. Hvala lepa, gospod Fontana. Hvala lepa in eh, dober dan. Tudi ministrom, vprašanje za gospoda Alfana, operacija Mare Nostrom. Seveda moramo zaščititi ljudi, ki bežijo preko eh, zidov, ki pa po drugi strani zagotavljajo varnost. Mislim, da ste to konkretno omenili. Eh, ljudje, ki prihajajo v vse večjem številu. Pri teh ljudeh je vprašanje, kako jih identificirati, če nimajo pri sebi nobenih dokumentov, imamo neko ustrezno certifikacijo ali je postopek eh, bolj zapleten. In potem, ko te ljudi identificiramo, koliko od teh ljudi ima pravico do azila? Koliko jih je dejansko eh, bežijo v upravičeno ali pa je klandestanskih eh, beguncev. Kako bomo z njimi delovali? Mislim, da to sodelovanje z, med evropskimi organi nujno potrebno. Če imamo veliko število takšnih eh, beguncev, potem lahko ljudje tranzitirajo po celotnem območju Evropske unije. Vprašanje pa je, kako dejansko zagotovimo varnost v tem primeru. gospod Nači naslednji. Ne, gospa Ogor je tukaj. Se opravičujem. Gospod. Kratek bom. Schengen, Romunija. Zakaj ne? Kdaj? Drugo vprašanje, gospod Orlando. Menjali ste temeljne človekove pravice. Če veste, kaj se dogaja v Grči, Slovaški, Romuniji, kako lahko podpirate podpirate eh, te države glede spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Hvala za kratko. Gospod Nači, naslednji. Ni tukaj? Nisem olajšan, če koga ni. In uh, eh, Alfano, minister Urhoz, inteza, kaj praktikus kérdés, to bevándor. Eh, gospod Alfano, dve praktične vprašanje glede imigracije to je povezano z eh, situacijo v Ukrajini kot eh, poslanici Slovaške. Lahko povem, da smo neposredni sosedi Ukrajine. Na so tisoče humanitarnih imigrantov eh, bi se lahko pojavilo na mejah Evropske unije, zaradi tega smo na to pripravljeni. Ali upoštevamo te potencijalne begunce? kaj jih čaka, če pridejo. Drugo vprašanje, nezakonito gospodarsko priseljevanje, ekonomsko priseljevanje, to je velik eh, problem. Bi lahko to rešili z preprečevanjem, sploh zato, ker je to povezano tudi z eh, trgovino z belim blagom, trgovino z ljudmi. Ljudje želijo v državi, v kateri se sedi temne mleko, In zato je treba organizirati informacijske kampanje v izvornih državah, ki bi jih vodili države in pa ne vladne organizacije. To bi bila možnost. V lokalnih medijih bi lahko ljudem predstavili dejstva, da takšni begunci ne morejo pričakovati delovnih mest, dobro plačanih delovnih mest in zaston strehe nad glavo. In to bi morali storiti. Spomnim se, da na unji strani železne zavese nismo imeli jasnih uh, informacij o zahodu in v obdobju interneta to še vedno ni tako. No. Uh, Mr. Mrs. Gabriel. Merci, monsieur le président. Monsieur... Hvala lepa. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. E, veliko ste govorili o e, povezovanju, evropskem povezovanju v tem pogledu. Dve vprašanje, Bolgarija, Romunija in e, šengensko območje. Kdaj bo prišlo do napredka pri tem? Potem pa glede pogajan med ZDA in Evropska unija. Imamo načelo reciprocitete, ki pa ni tu spoštovanja. Eh, tukaj bomo eh, prvič imeli priložnost oktobra, da pride do kolektivnega odgovora v tem pogledu. Eh, potem, gospod Orlando, glede direktive iz aprila 2011, kdaj bo prišlo do izvajanja te direktive, potrebno se je tudi osredotočiti na, na iskanje žrtev prek mreže, s katero razpolagamo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jurek je menda vendarle tukaj. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Imam vprašanje za oba ministra. Dva milijona evropejcev je lani podpisalo peticijo. In za naslovom eden od nas in največja skupina so bili italijani med podpisniki te peticije. Zato bi taj lahko sprožila to civilno eh, pobudo za nefinansiranje strani Evropske unije politike splava v južnoevropskih državah. Radi bi izvažali solidarnost, eh, investicije in podobno, ne pa eh, splave. Evropska komisija je ignorirala to pobudo, civilno pobudo. Italijansko predsedstvo pa bi lahko podprlo to eh, pobudo, ki je pomembno za državljane, ne samo iz Italije, ampak za dva milijona evropskih državljanov. Gospa Pineli, naslednja. Grazie, due domande rapide su... Imam dve kratki vprašanje. Na dveh novih organih v Evropski uniji komisar za imigracije, ki ga je napovedal gospod Juncker, kakšne pristojnosti ne bi imel ta komisar in kakšne sinergije bi moral razvijati z drugimi področji. Potem imamo še program Frontexa, če bi bili v izrednih eh, razmerah, eh, kako bi se spostavili zaščiteni humanitarni koridori. In drugo vprašanje je Evropsko javno toživstvo, gospod Orlando. zdi realistično vključiti boj proti mafiji v delo odbora Krim. Tukaj govorimo o finančnih goljofijah posod po Evropi, kjer je seveda močno vključena tudi mafija. In gospod Winberg je zadnja govornica. Hvala lepa, gospod. Eh, predsednik. Mislim, da ste omenili, da naj bi vzpostavili skupno azilno politiko Evropske unije. Zanima me, kako nameravate to storiti. Ali se vsaka država odločila, koliko eh, ljudi mm, uporabiti za to? Seveda mora vsaka država članica odločati o tem, kako želi eh, obravnavati priseljence. Eh, na svoj način. Gospod Alfano je govoril tudi o tem, da bi moral priti denar na prava mesta. Na ta način bi lahko mnogim ljudem pomagali. Prihajam iz države na severno Evrope, iz Švedske, ki sprejema 12 krat več priseljencev kot preostala Evropa ker imamo prostor, ampak eh, to se ne bo moglo nadaljevati v nedogled. Vsaka država pa se mora odločiti. Zdaj pa sprašujem tolmače, če nam omogoče še nekaj minut. Samo nekaj minut si želimo seveda je nemogoče zdaj odgovarjati na 23-24 vprašanj, čeprav smo imeli včasih dobre izkušnje z tem, da je bilo treba vprašanje postaviti v eni minuti, čeprav so nekateri temu oporekali. Kakorkoli, morali bomo izboljšati naše delo. če imamo tukaj eh, predsedstvo, delujoče predsedstvo in pokrivamo celotno področje z vsemi vprašanji, bi potrebovali ustrezen eh, čas. Mogoče bi s koordinatorji lahko razpravljali o tem, kako članom, sploh novim članom omogočiti, da bodo lahko povedali, kar imajo zapovedati. Vsi pravzaprav pokriva iste teme in doskrat tudi ponavljajo iste zadeve, ampak to je pač del politike, to je naše eh, delo, da pač ponavljamo svoje stališča. Kar bi prosil vam, ministra, je, da če nimajo odgovor na specifično vprašanje, jih lahko mirno tudi napiše oziroma odgovore lahko napišemo, zato pa prosim samo za zaključni govor eh, na osnovi tega, kar ste slišali od eh, naših članov. In še enkrat se zahvaljujem tolmačem za to zadnjo rundo. Začel bi z gospodom Alfano. Prosim samo za sklepni govor. Če lahko to naredite, tako kot so naši govorniki v eni minuti. No, niste se držali ene minute, vsi ste imeli minuto in pol, eh, tako da imam niste tudi minuto in pol. Saro, da vero brevissimo. You can do Italian brevity, what's that? Three minutes. Okay, okay, okay. No, do two minutes. Okay, There's a compromise. Okay. Three. three minutes. Not three minutes, two. No, two. Okay. Tri minute, dve minuti. V tem zadnjem krogu vprašanj se je potrdilo, da so pred nami zelo obsežne naloge, notranja varnost, varnost na meji, potrebujemo solidarnost in velikodušnost. Po drugi strani pa moramo zagotoviti varnost za naše državljane. Naša strategija mora temeljiti na okrepitvi vloge agencij, hkrati pa okrepiti našo Evropsko unijo. Uh, kot eh, pomembnega akterja na zunanjem političnem eh, parketu, če želimo rešiti vprašanje priseljevanja. Rešitve, kot naprimer ločitev eh, zakonite in nezakonite ga priseljevanja, to se pravi omogočanje zakonitega priseljevanja in preprečevanje nezakonitega priseljevanja Potem se bo kazalo, kako uspešni bomo na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Tukaj imamo velika tveganja v prihodnosti. Evropske državljane moramo nekako pripričati, da je Evropa varna, da je v Evropi varno živeti. Tako bi okrepili vlogo. A, agenciji, tudi Europol. Potem imamo tudi Cepol, katerega delovanje lahko ukrepimo. Evropa dejansko nima težav s tem, da ni, bi neče se dokončala. Štokholmska strategija je podala smernice in usmeritve za Evropsko unijo po zaključku šokovskega petletnega programa je naš eh, cilj zdaj, da eh, posodobimo ta program in ga izvajamo na področju pravosodja, notranjih eh, zadev, pravičnosti. Ne moramo gotoviti, da nič ni bilo izvedeno in da so tukaj samo nacionalni interesi in da je zelo težko sprejemati ukrepe na tem področju zaradi nacionalne zavarovanosti. Če se tega ne bomo lotili, potem ne bomo napredovali. Glede na to, da nimamo posod vzpostavljenih eh, sistemov, potrebujemo ta tretji stebr, ki bo postal temelj Evrope. In seveda, več pravic mora biti povezano z zagotavljanjem strezne varnosti. To bo determiniralo prihodnost Evropske unije. Obenem pa moramo pogledati, kako privabiti eh, visoko strokovno usposobljene ljudi v Evropsko unijo. Evropska unija si ne more privoščiti, da neka biti gostoljub. Eh, na gostiteljica za ljudi, ki prihajajo od eh, drugot. In zadnji krok razprave je pokazal, da je to eh, odbor, ki bo odločal o strategijah na tem področju. Mi bomo seveda delali na teh strategijah, upajmo v sodelovanju z tem odborom. Moram jasno povedati, da bom z veseljem prišel v vaš odbor, kadarkoli se vam bo to zdelo potrebno, da napredujemo v Evropi. In še zaključne besede od drugega ministra. Kar zadeva vprašanje osebnih podatkov. Ugotovili smo, da obstaja pravni vakum, to je velik politični problem. Ključnega pomena je, da mm, prilagodimo, uskladimo naše sisteme. Po drugi strani pa mm, se ne smemo vračati na sistem eh, garancij za eh, varso državljanov. Kar potrebujemo je večjo disciplino glede pravice do pozave. In videli bomo, kaj je grško predsedstvo na tem področju eh, doseglo in kako lahko te zadeve peljemo naprej. Sodišče je svojo odločitev sprijelo in to odločitev moramo tudi spoštovati. Ampak zdi se nam nujno potrebno, da na tem področju napredujemo v naših šestih mesecih predsedovanja in to je tudi na dnevne redo za neformalna srečanja. Tukaj bomo seveda imeli določene težave. Napredek, ki smo ga dosegli, je bil dosežen na področju obdelave podatkov ki jih imajo na voljo javne uprave. Nisem prepričan, da je bilo storjenega vse, kar je potrebno. Mislim, da je treba še veliko truda vložiti v to tematiko, kar tudi pozdravljamo. Kar zadeva Evropsko javno tožilstvo, tukaj je bilo cela vrsta komentarjev in vprašanj tega se lahko lotimo eh, samo mm, okvirno. Vprašanje po soglasju. Ne, nismo ga dosegli. Moramo pa doseči čim večje soglasje. Prav tako pomembno vprašanje je tudi, da ne smemo razvijati sistema, kjer bomo imeli bolj koordinacijo različnih pravosodnih organov ne pa neodvisnega organa, ki bo lahko ne, samostojno izvajal določene ukrepe. To je seveda zelo težko zagotoviti. Zagotoviti moramo srezno ravnotežje. Moramo poskušati zagotoviti ustrezno soglasje glede tega in eh, da bodo različni pravosodni sistemi sodelovali med seboj. Ker je drugače, Mislim, da ne bomo upravili svojega dela in ne bomo dovolj ambiciozni. Kar zadeva eh, goljofije in vlogo mafiji pri tem, to bo vprašanje, s katerim bi se ukvarjalo to Evropsko javno tožilstvo. Eh, težko pa je vprašanje tudi delitve pristojnosti v italijanski. Eh, v Italiji imamo ustrezni zakon o tem, kar pa ni nujno tudi del drugih eh, evropskih pravosodnih sistemov. Upamo pa, da bomo lahko napredovali pri uskladitvi materialnega prava glede eh, zaplembe, zamrznitve premoženja iz nezakonitih dejanj. To je lahko realistično pričakovanje za italijansko predsedstvo v naslednjih šestih mesecih. Je. Imeli smo nekaj specifičnih vprašanj glede Italije, ki jih bomo v Italiji tudi odgovorili. Na vsak način si želimo tesnega sodelovanja z vami, sploh eh, pri razvijanju eh, strategije notranje varnosti do leta 2014-2019. Želimo si tudi napredek pri varstvu podatkov, pri uredbi in eh, direktivi, javno razpravo o sredozemlju in se vam zahvaljujemo za sodelovanje, ki ste nam ga izkazali do sedaj. Še enkrat najlepša hvala in hvala lepa tudi eh, članom odbora za potrpljenje.